Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to send apologies. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Opravičujem se v imenu Elmarja Broka in drugih podpredsednikov, ki jih danes ni tukaj, zato bom jaz predsedoval današnji seji. Sem Charles Stenock. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ali ima kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu? Ne potem sprejetje zapisnika seje 8. septembra, 6. oktobra in 10. in 11. oktobra. Ali lahko vse zapisnike sprejmemo? Da, vidim, da ni ugovorov. Sedaj pa glavni dogodek današnjega popovdneva gre za javno predstavitev zunanje politike Evropske unije na območju Sahela. Lepo vas pozdravljam na tej predstavitvi eh, o temi, ki je zelo pomembna, aktualna. Vse skupaj smo organizirali v, odno, v eh, sodelovanju z odborom za razvoj. Razpravljali bomo o tem, kaj bi morala narediti Evropska unija, zato da bi se lahko soočili z številnimi izzivi v tej krhki regiji, um, katere situacija vpliva tudi na Evropsko unijo. Naj vam povem, da sem bil zadnji poročevalec Evropskega parlamenta o tej temi, oktobra leta 2013 in z veseljem bom. Uh, prisluhnil poročilom o umestnih spremembah. O, eh, poročila govorijo o prehrambeni krizi, o nevarnosti na mejah, o nestabilnostih, o pojavu terorističnih in džihadističnih skupin, potem eh, tudi državne strukture so bolj šitke. Uh, eh, širi se orožje, veliko je trgovine z orožjem, z drogami in tudi z ljudmi zase gre za problematični koridor tihotapcev med eh, vzhodnim in pa zahodnim delom Afrike. Eh, Mali je skoraj postal nefunkcionalna država. Eh, lansko leto. To je pokazalo na potrebo potem, da je treba okrepiti odpornost ahelske družbe. Nedavno je prišlo do terorističnih napadov v Maliju, ehm, problematična je zlasti situacija na severu, potem tudi centralno-južni del je problematičen, zelo nas skrbi tudi ehm, nestabilnost Libije, potem širjenje ISIS-a, skrbi me to, kar se dogaja v Raki in pa Mosulu, kajti eh, ISIS je sedaj soočen z porazom v Siriji in pa v Iraku in sprašujem se, kaj bo to pomenilo za džihadiste, ki bodo morali svoje dejavnosti predstaviti nekam drugam in Sahel je verjetno eno izmed območij, kjer bodo skušali nadaljevati za svojimi terorističnimi aktivnostmi. Evropska unija je definirala svojo strategijo za Sahel v eh, dokumentu iz leta 2011. Podarili smo na pomen povezave med varnostnimi vprašanji in pa razvojnimi vprašanji. Eh, rekli smo, da potrebujemo nek vseobsežen pristop. Razširili smo se skupaj še na eh, Nigerijo, na Čad, na Mali, na Mavretanjo in pa Burkino Faso. In pa okrepiti smo želeli um, sodelovanje z lokalnimi organi, ki so prisotni za Sahel. Danes je z nami Angel Losada, ki je posebni predstavnik Evropske unije za Sahel, odigral je pomembno vlogo pri koordinaciji in pristopa in strategije Evropske unije do te regije. Z nami je tudi Paul Meli, ki je uh, iz um, Chatham House, pristojen je za program za Afriko, ima veliko izkušenj s to regijo. Uh, tudi ko gre za razvojna vprašanja, ki seveda vplivajo na varnostno situacijo v tej regiji. Seveda bomo z veseljem prisluhnili tudi kolegom, ki bodo poročali o tem, kaj se njim zdijo glavni izzivi in kaj se jim zdi potrebno za krepitev varnostnega sektorja v Maliju in pa v Nigerju. Sedaj imam to priložnost, da predstavim še našega kolega Bogdana Vento, ki je podpredsednik odbora za razvoj. Dajemo besedo, eh, kaj ti Linde McEwan danes nažalost eh, ni z nami. Izvolite besedo. Oh, uh, Hvala lepa. Želel bi izpostaviti določene točke v imenu odbora za razvoj, v imenu naše predsednice Linde McEwen. Pozdravljam tudi naše odlične goste, gospoda veleposlanika Losado in pa gospoda Pola Melija. Omenili ste že dejstvo, da je varnost in stabilnost Sahela v evropskem interesu. Ni potrebe, da posebej podarjam našo skrb zaradi širjenja radikalizacije in džihadizma. Eh, to vpliva na države kot so Mali, Libija in pa Niger dejansko gre tukaj za resne ugrožnje, ki zahtevajo koordinirane prizadevanja. Prav tako pa se moramo soočiti z strukturnimi problemi in izzivi, kajti vse to je med seboj tesno povezano gospodarski in socialni razvoj seveda spodbuja tudi mir in stabilnost. In stabilnost uh, istočasno prispeva k razvoju. Uh, države, regije Sahela so ena izmed najrevnejših in najranljivejših držav na svetu. Regija Sahel um, vsebuje 14 milijonov ljudi, uh, več kot 6 milijonov jih potrebuje nujno pomoč v hrani. V letih 2000. 1899 je regija Sahel utrpela eh, hude uh, suše in lakoto in uh, eh, spoh se regija sooča z velikimi izzivi. Regija je zelo izpostavljena podnebnim. Uh, spremembam in pa njihovim posledicam. To pomeni spremajoči se vremenski vzorci, vedno več je suš, vedno slabša je kakovost tal, Večina ljudi v Sahelu pa živi ravno od kmetijstva in zato je to močno vplivalo na njihove možnosti preživetja. Drugič, prebivalstvo raste um, v višini teh odstotkov. Do leta 2013 je 10 držav, do leta 2030 bo verjetno v tej regiji živelo več kot 340 milijonov ljudi v primerjavi za 140 milijoni danes. Kakor uh, vemo, uh, bodo so vodni eh, in pa drugi viri že sedaj skromni in dostop ni eh, enako zagotovljen za vse. 70 odstotkov je mlajših od 35 let in zlasti mlade ljudi prizadene pomankanje izobraževanja, brezposobnost, revščina in pa izključenost iz družbe. In številni so zaradi tega zafrustrirani. Zato obstaja tveganje, da bodo radikalne džihadistične skupine zapolnile to vrzel. Eh, nekateri se tudi odločajo zapustiti to regijo, kot eh, migranti odidejo drugam, včasih v druge afriške države, veliko pa jih pride tudi v Evropo. Konflikti in politična eh, nestabilna situacija v Maliju, Libiji in Nigerju še prispeva k vsem tem pojavom. Eh, pripričan sem, da bomo slišali še veliko o vlogi Evropske unije v tej regiji, ampak naj vas spomnim samo na nekaj številk. Evropska unija je ena izmed glavnih eh, donatork eh, humanitarne pomoči Sahelu. Več kot 200 milijonov smo dali na voljo, da bi podprli 1,5 milijona ljudi, ki jih prizadene um, lakota. To predstavlja četrtino vseh potreb po uh, pomoči v hrani in pa 43 odstotkov. Otrok v tej regiji je trenutno podhranjenih. Eh, potrebujemo eh, podporo eh, globalne alijance za Sahel, cilje, da bi dosegli nično stopnjo lakote do leta 2032. Eh, nujni sklad za Afriko se sooča z nestabilnostjo, z izvornimi vzroki za migracije. Eh, proti temu se želimo boriti z ustvarjanjem eh, gospodarskih priložnosti in z spodbujanjem varnosti in pa razvoja. Prav tako smo se dogovorili o programih znotraj Evropskega razvojnega sklada. Vse to so pomembna prizadevanja, ampak istočasno pa moramo razumeti, da ta prizadevanja niso dovolj. Um, ne manjka nam strategij za regijo Sahela. Pravzaprav je teh strategij še preveč, ampak uh, naše strategije bi morale biti bolj dosledne, koherentne, vse skupaj bi morali vključiti mednarodne, lokalne, regionalne in druge igralce. Um, naj omenim, da bi morala naša strategija za Sahel biti usklajena z afriškimi akteri, tudi zunaj Sahelja, recimo za Ekovasom in pa za Afriško unijo. Eh, upoštevati je treba tudi situacijo v severni Afriki. Eh, v zvezi s tem bi želel omeniti, da pričakujemo, da bomo leta 2017 prejeli nov dogovor o razvoju tudi za uh, regijo Sahela. Uh, gre za to, da bo to nadomestilo partnerstvo iz Kartuma z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Uh, Um, naj povem, da naš eh, odbor načrtuje tudi dve misiji za ugotavljanje dejstev uh, februarja leta 2017. Eno misijo bomo poslali v Senegal, zlasti za razumevanje uh, pojava migrantov. Uh, in pa februarja bomo organizirali tudi misijo v Čadu, zato da bi skušali bolje razumeti povezavo med revščino, okoljskimi problemi, uh, odsotnost državnih struktur, ne, uh, stabilnostjo in pa političnim ekstremizmom optimizmom. Upam, da nam bo tudi današnja predstavitev eh, pomagala bolje razumeti situacijo v tej regiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Venta, za te uvodne besede. Sedaj pa dajem besedo uh, eh, Ankelu Losadi, posebnemu predstavniku Evropske unije za Sahel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Vonta. Počašen sem, da sem lahko danes tukaj. Eh, pravzaprav je to že eh, drugič, da sem v vašem odboru, obiskal pa sem tudi že odbor sede. No in če dovolite, bom govoril francosko. Hvala za vaše vabilo. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj. No, če govorim o zunanji politiki Sahela, eh, dobro je že bilo povedano, da gre tukaj za 12 držav. Eh, nekatere so oddaljene samo tri ure leta iz Evropske unije. In zato je varnost teh držav tudi naša varnost. O tem ni nobenega dvoma in to je tudi eden od osnovnih elementov, s katerimi moramo začeti. Gre za mejo na naših mejah. Nekateri celo pravijo, da je to eh, daljna meja Evropske unije. Uh, danes imamo krizo v Libiji in zaradi tega vsi dobro razumete, da eh, se je meja iz Libije zdaj premaknila na jug, na eh, države Sahela. In te meje moramo zaščititi. Torej, govorimo tudi o naši varnosti. Ko govorimo o Sahelu, kaj razumemo pod eh, to oznako? Sam bi izpostavil predvsem tri vidike definicija Sahela je zelo pomembna, zato ker ne gre samo za neko akademsko temo, ampak bomo na podlagi definicije potem uh, tudi bolje razumeli določene države. Potem drugič, eh, rad bi tudi bolje razumel, kakšna je strategija in pa regionalni načrt, ki ga bomo eh, imeli in ki ga bomo razvili. Tretja točka, ki jo želim izpostaviti, pa je, kakšna bo prihodnost te strategije, kako je ta strategija delovala do sedaj. In tukaj bi se osredotočil na dva elementa in sicer na mirovni proces v Maliju in na regionalizacijo z G5 in pa s celotno uh, politiko, ki jo začenja Evropska unija na tem področju. To so tiste tri glavne teme, o katerih bom danes govoril. No, prva točka. Koncept Sahela. Gotovo ni nobenega dvoma, da je kriza v Sahelu regionalna kriza. Torej, o tem smo lahko prepričani in zato moramo definirati regijo. Katera je ta eh, regija, eh, na katero lahko vplivamo? Tri eh, različne koncepte Sahela poznamo. No, prvi je geografski, drugi je institucionalni, tretji koncept pa je geostrateški, kot bi ga sam poimenoval. No, prvi koncept, geografski koncept, je zelo preprost. Približno 5700 eh, km je ta pas eh, dolg od Atlantika do Rdečega morja. Približno 1000 km je ta pas širok, prečka pa približno 12 držav, ki imajo vse podobne značilnosti. Eh, te značilnosti so podobne tako z humanitarnega, varnostnega vidika, potem z vidika upravljanja, podnebnega vidika, podnebne spremembe so tukaj ključnega pomena. Eh, potem pa so pomembne tudi migracije in varnost. To je geografski koncept. Drugi koncept, ki je mogoče za nas bolj zanimiv, je institucionalni koncept. Sam ga imenujem institucionalni. Zakaj tako? Gre za pet eh, držav, eh, ki so vključene v G5, strukturirane pa so eh, okrog reke Niger. Mm, tam so se začele velike civilizacije, Tambuktu in druge. In torej nekaj držav je okrog te reke, tri države, ki pa so povezane tudi s Čadom in Mauretanijo in skupaj so oblikovali tako imenovani G5. G5 izhaja iz odločitev eh, predsednikov teh petih držav, ki so se suvereno odločili, da na politični ravni ustvarijo povezavo med seboj, eh, tako na področju varnosti kot razvoja. Torej, ti predsedniki so eh, oblikovali to unijo, to povezavo med njimi. Leta 2014 se je to začelo, decembra, in zdaj imajo tudi stalni sekretarjat v Čadu in Mauretaniji se tudi nahaja ta sekretarjat. E, trenutno e, tej organizaciji predseduje Čad. No, to je tisti koncept, ki je za nas e, zelo pomemben in na podlagi katerega bomo tudi delali. Zadnji koncept pa je geostrateške narave. Tukaj govorimo o konceptu G5, in hkrati analiziramo krize, ki imajo eh, neposredne posledice. Naprimer, eh, eh, Libijska kriza. Kriza v Sahelu ne bi bila tako zaostrena, če ne bi bilo krize v Libiji. Potem bolj na jugu imamo krizo v Nigeriji z Boko Haramom. Ta še zaostruje druge procese v Sahelu. To je ta geostrateški pomen regije. Potem pa imamo tudi države, ki imajo neposreden vpliv na regijo Sahela. Mm, tu so tudi sahelske države. Ne moremo reči, da Senegal, naprimer, ni eh, eh, sahelska regija, da recimo del Alžirije ni eh, v Sahelu. Ampak eh, dejstvo je, da če vzamemo G5 eh, kot neko osnovo, eh, nam to služi za naprej. če bi se vključil tudi Niger ali pa Alžirija v G5, bi se narava te organizacije spremenila. E, te države imajo tudi določene institucionalne pomankljivosti in to bi vse vplivalo. No, to so tisti tri elementi, ki se mi zdijo v tem pogledu pomembni. Drugi in tretji koncept sta še posebej pomembna. Mi kot Evropska unija moramo osredotočati svoje neposredne dejavnosti na drugi koncept, tretjega pa moramo upoštevati, pri pripravi različnih odločitev, pri sprejemanju odločitev. Rekli smo, nič eh, se ne more v Sahelu zgoditi, če ne računamo na Alžirijo, eh, če ne računamo na Afriško unijo in druge povezave. Pa še dve regiji sta tam pomembni in imata tudi vpliv na Sahel. To je Magreb, regija Magreba in pa Zahodna Afrika. In eh, to je pomembno tudi z vidika migracij, kajti imamo eh, izvorne države, tranzitne države in ciljne države. Torej, pri teh treh konceptih moramo ustrajati, eh, ko oblikujemo politike za Sahel. Potem druga tema, ki se jo želim lotiti, pa je strategija Evropske unije za Sahel in pa regionalni akcijski načrt. Strategija za Sahel. Tukaj moramo priznati, da je Evropska unija prva oblikovala strategijo za Sahel. Veliko strategij že obstaja, to je bilo povedano. Mislim, da to niso slabe ideje. Bolj, eh, ko bomo eh, imeli, več, ko bomo imeli strategij, eh, bolj to kaže na interes za Sahel. In to potem omogoča tudi koordinacijo med nami. Eh, sam eh, velikega števila strategij ne vidim kot eh, negativen element. Mm, to se mi zdi bolj kot ne pozitivno. Imamo 16 strategij za Sahel, te pa temelijo na dveh stebrih, na stebru varnosti in pa na razvoju, kot je povedal gospod Venta. Nimamo varnosti brez razvoja in tudi nimamo razvoja brez varnosti. Vse to pa moramo povezati eh, s samim načelom in pa z vrednotami, ki jih ima Evropska unija. To so človekove pravice, demokracija, eh, zaščita manjšin in tako naprej. Ampak dva stebra, eh, varnost in razvoj, gresta z roko v roki. Varnostni element je zdaj mogoče bolj izpostavljen, kajti danes si težko predstavljamo razvoj v teh državah, če varnost ni zagotovljena. No, ko izhajamo iz teh eh, strategij, eh, ima tukaj Evropska unija štiri eh, linije ukrepanja. Te so bile opredeljene 2011. Prva se osredotoča na razvoj in pa dobro upravljanje ter na urejanje sporov, reševanje sporov. Imeli smo krizo v Maliju, kot veste. Eh, Evropska unija je tam eh, bistveno sodelovala, ne samo pri pogajanjih o sporazumu. Ta sporazum je bil podpisan eh, pod vodstvom eh, mojega predhodnika, ki je bil garant za ta sporazum. Torej, nismo sodelovali samo pri tem, ampak tudi pri drugih problemih. Torej, prva linija je ta razvoj, dobro upravljanje in reševanje sporov glede razvoja je že bilo povedano, da je Evropska unija glavna donatorka. Imamo regionalne sklade. Torej, 3 milijarde in pol eh, je bilo predvidenih za Sahel v tem časovnem obdobju. Potem druga linija ukrepanja je diplomatska in politična linija. Tukaj je pomemben političen uh, zagon in politična podpora za G5. To je pomembno za vse države Sahela, zato da eh, bomo imeli neko skupno strategijo za vseh pet držav. Pet predsednikov je že uh, razvilo to strategijo, ampak pri tem je treba ustrajati. Poleg tega mora Evropska unija tukaj imeti pomembno vlogo kot glavna donatorka in kot tista, ki zagotavlja eh, sredstva. Potem smo tukaj pri procesu regionalizacije. Pomembno je ta proces ohranjati. Tretja točka pri evropskem ukrepanju je varnost in pa vladavina prava. Varnostni element, kot sem že povedal, je ena od tistih linij, ki so bile določene pri sprejetju strategije. Evropska unija neposredno sodeluje prek misij, ki jih imamo, EUCAP eh, Mali, EUCAP eh, Nigerija oziroma Niger. Eh, pomagamo policijskemu sektorju, sektorju za notranje zadeve, potem imamo tudi EU tam, ta je pomemben za Mali. Treba je poudariti pomembno delo, ki ga opravljajo naše misije. Naše misije pa sodelujejo tudi pri prestrukturiranju varnostnega sektorja vseh petih držav Sahela. Četrta linija ukrepanja je naslednja. Ta je prednostne narave in sicer gre za boj proti radikalizaciji in pa ekstremizmu. Tu je tudi zajeto v strategiji. Ehm, strategija je bila zelo primerna, predvsem glede na krizo, ki se je razvila v Maliju. Evropska unija je sodelovala v polni meri pri vseh eh, delih procesa eh, doseganja miru v Maliju. Smo pa tudi pomagali svojimi misijami tej državi in drugim državam, vendar to ni bilo dovolj. Leta 2015, aprila je bilo to, takrat smo sprejeli regionalni akcijski načrt. Ta tudi temeli na štirih prioritetah. Povzete so tudi linije ukrepanja, ampak zdaj gre za štiri veliko bolj uh, podrobne uh, temelje, štiri podrobne prednostne uh, naloge, ki upoštevajo vse to, kar se je dogajalo v Sahelu v zadnjih letih. Ministr Bazum je trenutno notranji minister v Nigru. Rekel je, da je za njih. Uh, Sahara kot neka tamponska cona. Včasih je bilo tako, zdaj pa eh, Sahara predstavlja vir vseh konfliktov. Treba bo te države spremljati pri njihovih procesih in pri tem izhajamo iz štirih prioritet, kot sem rekel. Boj proti radikalizaciji je ena od prednostnih nalog. Kaj delamo na tem področju? Imeli smo uh, neke vrste anketo, ki smo jo poslali vsem eh, predstavništvom Evropske unije v teh državah. Kaj je radikalizacija, kako se boriti proti njej? Mi podpiramo G5 eh, na tem področju, oni tudi organizirajo eh, seminarje, mi pri teh sodelujemo v vseh petih državah in opredeljeni so bili določeni elementi v zvezi s tem. No, vprašanje lajičnosti je tabu. Mm, to je pomembno, ampak v Afriki je to neke vrste tabu, kajti naj, država naj ne bi sodelovala pri verskih zadevah. Vendar pa džihadistične skupine uh, vseeno izvajajo svoje dejavnosti, zato je treba nujno razpravljati o tem. Naprimer, uh, o finančnih tokovih, eh, kako se financirajo mošeje, potem dejavnosti imamo in tako naprej. Izobraževanje imamo, naprimer. Potrebujemo celoten seznam vseh mošej in imamo, torej nek registr, ki zaenkrat še ne obstaja. In države G5 zdaj eh, želijo to izvesti. Dobro bi bilo, če bi jih mi pri tem spremljali. In eh, vsekakor skušamo iti v tej spremi. Potem eh, boj proti radikalizaciji, to je vsekakor ena od prednostnih nalog pri akcijskem načrtu za to regijo. Druga prednostna naloga, ki je povezana s prvo, pa eh, so mladi. Mladi, to je vprašanje, ki se vse pojavlja, tudi gospod Venta je to omenil. Uh, v teh državah eh, imajo demografski boom, eh, demografsko eksplozijo in mogoče je to neka bomba, ki bo eksplodirala v kratkem. Predsednik Nigra mi je, zelo, mi je pred kratkim rekel, da se je prebivalstvo v Nigru v 30 letih včasih povečalo za polovico, torej v preteklosti je trajalo 30 let, da se je prebivalstvo podvojilo, eh, v teh letih pa to traja samo še 18 let. Zelo težko je glede na verske in kulturne vidike nadzorovati rast prebivalstva. Ampak to je pomembno vprašanje, s katerim se te države soočajo. Federica Mogherini, visoka predstavnica, je mm, eh, na sestanku z eh, ministri za zunanje zadeve G5 tudi eh, Eh, to pokomentirala, poleg tega je imela še sestanek v obrobu z mladimi Afričani. In eh, to se bo dogajalo zdaj redno, tudi sam se skušam dobivati eh, z mladimi, zato da se ustvari neka mreža mladih, da bodo mladi delali tudi med seboj in sodelovali. Torej, element mladih je zelo pomemben. Imamo tudi platformo mladih v okviru G5 in to zelo tesno spremljamo. Mm, torej, tudi visoka predstavnica temu posveča veliko pozornost, kot sem rekel. To je bila torej druga prioriteta. Tretja eh, prioriteta, glede na to, kar se je eh, dogajalo in kar se še dogaja tukaj v Evropi, eh, torej to, je, to so migracije. To je tudi pomembno v akcijskem načrtu za to regijo. Imeli smo vrh v Valeti, na televiziji tudi spremljamo grozljive podobe in eh, stvari v tem sektorju se močno spreminjajo. Evropska unija mora prevzeti svojo odgovornost in mi to že počnemo. To smo naredili s tem, da smo sprejeli skrbniški sklad torej 1,8 milijarde evrov predvideva ta eh, sklad, eno milijardo približno za Sahel. In to je bilo že sprejeto, sprejetih je bilo tudi že kar nekaj projektov, ki se želijo dotakniti vzrokov za migracije. Eh, pri vzrokih eh, za migracije vedno govorimo o različnih temah, o mladih, o razvoju, o ustvarjanju odpornosti teh držav in tako naprej. Evropska unija eh, recimo si je vzela za zgled mesto Agadez v eh, Nigru, eh, misijo EUCAP imamo tam in mesto Agadez je v tem kontekstu predstavljeno kot migracijsko mesto. Potem četrta prioriteta, ki je z vsemi povezana, tukaj gre za upravljanje in nadzor meja. pri tem elementu želim ustrajati. Kakšna je dodana vrednost G5? G5 nam omogoča, po zaslugi povezanosti teh petih držav, da se uh, skupaj lotimo upravljanja meja. Vendar pa dokler te države ne bodo same upravljale meja, dokler se ne bodo lotile teh vprašanj, bomo še vedno imeli trgovce z ljudmi, imeli bomo tudi hotapce in tako naprej. Uh, In eh, odgovor tukaj je regionalne narave. Evropska unija eh, se prek skrbniškega sklada ukvarja tudi s temi izzivi. Rekli boste, kateri instrumenti pa se lahko uporabijo za dosego teh prioritet. Eh, dve vrsti instrumentov imamo, finančne in pa institucionalne instrumente. Finančni instrumenti, no, torej skrbniški sklad, 12 eh, eh, do 13 eh, odstotkov namenjamo Sahelu, potem to znaša tudi precejšen odstotek BDP-ja teh držav. Imamo tudi neposredno proračunsko pomoč za te države, to je tem državam sicer bližje, raje imajo to, ampak stvari je teže kontrolirati na ta način način. Imamo tudi program uh, uh, 3N v francoščini. Uh, prevod tega bi bil uh, Niger hrani uh, prebivalce Nigra. Vendar pa je v Nigru dejaven tudi Boko Haram, ki sega tja iz Nigerije in to tudi vpliva na razvojne teme. Imamo finančne instrumente, kot sem rekel, imamo pa tudi institucionalne instrumente institucionalni instrumenti so EKAP eh, Niger, EUKAP eh, Mali, EUTEM eh, Mali. Eh, to so te naše misije. Eh, namenjene so predvsem svetovanju in pa neposrednemu ukrepanju na terenu. Na ta način se skušamo soočati z varnostnimi vprašanji, pa tudi s problemi, eh, ki se pojavljajo v sektorju varnosti teh držav. Potem še en institucionalni element je tudi delovanje službe za zunanje delovanje. Eh, moj urad eh, je že večkrat bil v regiji. Želimo tudi ozaveščati evropske države o pomenih teh, pomenu teh vprašanj. Varnost Sahela eh, predstavlja tudi evropsko varnost pregledali smo, kakšen je naš akcijski načrt, kakšna je naša strategija. Zadnji element, eh, ki ga želim predstaviti, eh, gospod predsednik, pa je, eh, ali je prišlo do pozitivnega ali negativnega razvoja, odkar ste vi, gospod predsedujoči, pripravili svoje poročilo. Tukaj bi se rad osredotočil na dve temi. Mirovni proces v Mali, Maliju in pa regionalizacija v globalnem smislu mirovni proces v Maliju najprej. Rekli boste, ali smo tukaj dosegli kak napredek. Vedno pravim, da e, nam ni uspelo iti tako hitro, kot bi si želeli, ampak šli pa smo hitreje, kot smo se bali, e, da nam ne bo uspelo. Torej, e, zdaj imamo vlado, ki. Uh, pravi, da eh, eh, ne bo eh, delala naprej, dokler ne bodo imeli ustreznih sredstev. Tuaregi pa pravijo, da niso politično gibanje in da tudi ne morejo zagotavljati varnosti. Vendar pa mislim, da je vseeno prišlo do dveh korakov naprej. Evropska unija danes lahko reče, da je eh, bila uspešna na dveh vidikih, eh, torej celovitost eh, ozemlja Malija. Danes nihče ne postavlja pod vprašaj ozemeljske celovitosti. Druga stvar pa je naslednja. Nekaj gibanj je obstajalo že nekaj let nazaj, Eh, pa so se do pred nekaj meseci ta gibanja samo bojevala med sabo in ubijala. Eh, zdaj pa sedijo za isto mizo eh, pri pogovorih, pri katerih sodeluje tudi Evropska unija. Imamo odbor, ki temu sledi. Mi smo imeli vlogo posrednikov. Mm, tukaj seveda obstajajo problemi, vendar pa kljub vsemu moramo iti naprej v tej smeri. Uh, In če vas bo eh, kaj zanimalo v zvezi s tem, bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Rad bi zaenkrat povedal samo še to, da tudi Združeni narodi vodijo ta mirovni eh, proces. Od leta 1995 naprej imamo mandat, da sodelujemo z državami, naprimer z Malijem, da se ukrepi njihov sektor varnosti in prav eh, na tem delamo tudi v okviru naših misij na terenu v teh državah. Zdaj pa še druga točka, kjer je tudi prišlo do napredka in eh, to je regionalno povezovanje. Tukaj smo v novi fazi. Eh, novi fazi odnosov, ki obstajajo med Evropsko unijo in G5. Od oblikovanja teh odnosov smo zdaj prišli v operativno fazo. Zdaj imamo na terenu osebe, ki res delajo eh, v isti smeri in ki se trudijo za iste cilje. Eh, imamo dialog, ki je okrepljen, imamo načrt. Gospod Venta je pravilno povedal, da je potrebne več koordinacije, ampak sicer nam dobro gre. Eh, strukturiran in okrepljen dialog med EU in G5 je pomemben. Visoka predstavnica Federica Mogherini ustraja pri tem, bila je tudi na zadnjem vrhu G5 v Džameni eh, novembra lani. Zdaj imamo tudi redne sestanke na ministerski ravni, kjer tudi sodeluje Federica Mogherini. Eh, prav tako vsi ministri za zunanje zadeve iz držav G5. Sam sem tudi prisoten na vseh ministerskih platformah za mlade, razvoj, varnost in vse druge, ki jih organizira G5. Potem v drugi smeri, generalni sekretar eh, G5 eh, pa prisostuje našim sestankom. Prejšnji eh, teden je bil prisoten na sestanku, eh, ki smo ga imeli v Berlinu na temo varnosti. Eh, poleg tega je sodeloval še na drugih sestankih, torej imamo dobro vzpostavljen in nareden dialog. Vendar pa zato potrebujemo tudi načrt in ta načrt smo že sprejeli. Ta načrt nam bo omogočil, da bomo vedeli, kje se nahajamo, kje smo v tem trenutku in kaj smo že dosegli. G5 je dosegal eh, velik napredek in dokaz za to je, da Evropska unija neposredno sodeluje eh, tudi strokovnjaki, kar se tiče eh, sestankov G5, potem imamo strokovnjake tudi v Džameni, ko je šlo za ta srečanja, potem, ko gre za predsedovanje G5, po zaslugi skrbniškega sklada pa smo sprejeli tudi tri projekte, ki so pomembni iz varnostnega vidika. Eh, žal mi je, da ponavljam te elemente, ampak eh, pomembno je zapolniti tisto praznino v upravljanju in eh, vodenju. Če ta praznina v upravljanju ne bo zapolnjena, jo bo zapolnil terorizem in to moramo res narediti in zato imamo eh, programe, ki so namenjeni eh, predvsem temu. To financira tudi skrbniški sklad. Na ta način bomo eh, centralno regijo Malija naredili bolj mirno. Potem tukaj sodelujejo tudi španska guardia civil Eh, italijanska policija, francoski policisti in na ta način bomo dosegli večjo varnost. Eh, to se financira iz krvniškega sklada, treba pa je seveda obravnavati vsa varnostna vprašanja, eh, ki se sprožajo v državah G5. Potem pa še E, nekaj, kar se tudi pozitivno rešuje, to je vprašanje koordinacije, kot je omenil gospod Venta. Imamo 16, če ne celo 17 strategij za Sahel. E, to je res veliko, e, ni slabo, ampak je veliko. In pomembno je, da se tukaj dogovorimo. 29. novembra bomo imeli ministersko platformo za strategijo za Sahel v Džameni, Tam bodo sodelovali vsi akteri, Združeni narodi, ECOVAS, eh, Afriška unija in drugi. In v tem smislu moramo vzpostaviti zelo neposredne odnose, najprej z Afriško unijo. In eh, tukaj obstaja problem. Problem eh, sprejemanja realnosti strani Afriške unije. Problem je obstajal, ampak to se rešuje. Združeni narodi so priznali eh, G5 eh, in v tej regiji imajo tudi svoje predstavništvo. Odnosi z Afriško unijo so eh, pomembni, potem odnosi z Združenimi narodi, potem mirovni proces v Maliju, vzpostavitev odnosov z malijskimi oblastmi, potem francoske dejavnosti, na tem področju. Te so omogočile eh, preprečitev širjenja džihadizma v regiji. Torej, to so tiste točke, ki sem jih želel izpostaviti, gospod predsedujoči. Ne vem, ali sem bil malo predolg, ampak eh, naj povem, da je Evropska unija tukaj res glavna donatorka. Potrebujemo še večjo eh, vidljivost, večjo vidnost. Delamo na tem, In v osnovi naših eh, dejavnosti je načelo lastništva. Eh, torej, nismo mi tisti, ki moramo karkoli usiljevati, ampak morajo države Sahela same odločati o svoji prihodnosti. In zaključil bom stavkom Federike Mogherini, ki mislim, da dobro povzema to, kar želim povedati. Mi ne delamo za Afriko, ampak delamo z Afriko. Najlepša hvala za vašo pozornost. Uh, uh, uh, Hvala lepa za to obsežno predstavitev vseh med seboj povezanih vidikov nazora na mejah terorizma, nestabilnosti, eh, potem eh, misije, na katere nismo zelo osredotočeni v tem trenutku. In vse to kaže na to, zakaj eh, bi morali tukaj pogledati širšo sliko. Eh, dobro je, da ste pojasnili tudi o tem novem pojavu G5, ki eh, ima sedež v Mavritaniji. Ko sem jaz pisal poročilo o Sahelu, eh, te organizacije še ni bilo. No, naslednji govornik je gospod Paul Meli, moj sodržavljan iz Chatham House, raziskovalec na področju programa za Afriko. Hvala lepa. Naj povdarim, da je Chatham House neodvisna politična institucija. E, torej tukaj gre za to, da bom predstavil moja stališča ali stališča Chatham House in tukaj ne predstavljam stališč britanske vlade. Jaz se nismo jih kot takšne predstavili, ne skrbite, pravi predsedujoči. Sahel predstavlja velik izziv za evropsko zunanjo politiko. Jaz bom skušal uh, dopolniti to, kar je povedal gospod Lozada. Um, On je govoril o afriški perspektivi. Jaz pa bom govoril o tem, kakšen je Sahel in s kakšnimi izzivi se sooča pri svojem delovanju, delovanju kot regija. Eh, poročal bom tudi o praktičnih podrobnostih z terena. No, ampak najprej samo nekaj najbolj očitnih točk. Gospod Venta in pa posebni predstavnik sta se teh že dotaknila. Eh, razvoj varnost, stabilnost, to morajo biti glavne prednostne naloge za to regijo. To pa morajo biti tudi prednostne naloge za Evropsko unijo. Sahel je bližnji sosed Evropske unije. To je že sedaj ena izmed najrevnejših regij na svetu in uh, to glede na vse razvojne kazalnike. Danes se ta regija sooča še z dodatnimi izzivi. Podnebne spremembe, demografska rast, eh, ki je večja kot v zgodovini in ne nazadnje tudi pojav džihadističnega terorizma. Ti pojavi v tej regiji imajo neposredne posledice tudi za Evropsko unijo. Vedno manj je eh, možnosti za gospodarsko rast, prebivalstvo pa vedno več in to pomeni več migrantov za Evropo. Kot obiskovalec te regije, torej regijo redno obiskujem in vedno znova me tam sprašuje, kako lahko dobim vizum za Evropsko unijo. To je vprašanje, ki me stalno spremlja in seveda je odgovor, to je zelo težko, eh, treba je razvijati možnosti na licu mesta v teh državah, ampak jaz razumem, kaj eh, te ljudi spravlja v to situacijo. Razumem, zakaj razmišljajo o tem, da se ozrejo izven meja skupnosti, v katerih trenutno živijo. To ima torej posledice za migracijske tokove Sahelje v zadnjih nekaj letih v samem uh, središču medijske pozornosti. Ampak Posledice so še bolj daljnosežne. Širijo se džihadistične teroristične skupine, vedno večje trgovine z eh, drogami in eh, to ne ogroža samo stabilnosti eh, držav Sahela, to ne ogroža samo stabilnosti držav v Magrebu. Ne, to je grožnja za širšo zahodnoafriško regijo. Zahodna Afrika je regija, v katero je Evropska unija uh, Um, politično gledano in razvojno gledano zelo veliko investirala. Uh, je pa se situacija zelo spremenila od recimo 80-ih let, 90-ih let prejšnjega stoletja. Priča smo uh, stalni gospodarski rasti, izboljšavi razvojnih kazalnikov. V Zahodnji Afriki je bil, bil dosežen velik napredek. Eko vas, Evropska skupnost uh, zahodnoafriških držav pa vsebuje samo eno državo, ki pravzaprav ni demokratična in uh, morda sta tam še eni ali dve državi, ki nista ravno najbolj verodostojni demokraciji, bi lahko rekel. V številnih državah pa ljudje imajo možnost vplivati na uh, vlado z uh, pomočjo volitev, z pomočjo medijev, z svobodnim izraženjem. V tem smislu je Zahodna Afrika že napredovala v zadnjih desetletjih, zato ima sedanja kriza v Sahelu uh, širša najhujše posledice za celotno zahodno afriško regijo. Sahel in zahodnoafriške povezave so globoko med seboj povezane, zlasti v gospodarskem smislu in pa pri socioekonomskih uh, odnosih. Uh, recimo, um, ko gre za. Um, Sahel in pa recimo za Liberijo, recimo, uh, um, za, uh, recimo severna Nigerija, Lijame. Uh, Tam lahko vidite, da ljudje v glavnem govorijo jezik kauzari, ne pa francoščino. Torej, torej imajo nek dojem nekega skupnega regionalnega prostora. Ampak ne gre samo za te tradicionalne etično-kulturne meje, ki ne sopadajo vedno z mejami, ki jih je zapustil kolonializem. Gre tudi za delovanje modernega gospodarstva. E, oglejmo si recimo neko manjše mesto mesto v uh, Nigeriju, ta, v Ni, Niger, Nigerju. Tam je bila tudi skupina trgovcev z govedom iz Nigerije, tam so vsako, vsak eh, teden so odpotovali v Lagos, tam so prodajali to govedo in potem so se odpeljali nazaj. Eh, in eh, ta trgovina poteka pravzaprav dnevno iz držav okrog Sahela v Sahel in obratno države na robu Sahela so bolj napredne, imajo boljši gospodarski razvoj, zato potrebujejo delovno silo. No, eh, govorili ste o migraciji. Migracija so v veliki meri tudi afriški pojav. Ljudje prihajajo iz Sahela na eh, zahodno-južno obalo Afrike, recimo v v slonokoščeno obalo. Torej, tukaj so ti odnosi med eh, državami v tej regiji zelo tesni. Eh, rešitve, ki jih bomo sprejemali za Sahel, bodo pomagali celotni Zahodni Afriki če bomo torej tukaj sprejeli neko izvedljivo strategijo. Torej, če si ogledamo zemljevid tega območja, ta kaže neko geografsko realnost. Če si ogledate od zahoda do vzhoda, je Sahel nek širok pas, ki je dolg več kot tisoč kilometrov. Če si ogledate uh, če se zazrete v um, severno-južno os, lahko vidite, da obstajajo tukaj stalne trgovinske zmenjave med Mali, Kodivuar, Virkino Faso, Mauritanijo, Gano, med uh, Nigerijem in Nigerijo. Uh, to so funkcionalni odnosi in to so tudi poti, po katerih poteka trgovina, kjer se razvija infrastruktura države Sahela, imajo v glavnem uh, eh, CFA fre, uh, frank, to je skupna valuta, valuta, ki se uporablja v večini frankofonske zahodne Afrike. Torej, okvir za skupno monetarno gospodarsko politiko tukaj obstaja. In ta okvir ponuja tudi določeno stopnjo stabilnosti med regionalnimi krizami vseeno tukaj obstaja neko sidro v obliki eh, te enotne centralne banke v Dakarju za eh, zahodni CFA blok, kamor spadajo recimo Mali, Niger, Burkina Faso. No, obstajajo pa tukaj tudi regionalne strukture, ki presegajo natančen torej, geografski pojem Sahela. Eh, Predstavnike posebni predstavnik je govoril o, um, o ekovaso, obstajajo pa tukaj tudi eh, recimo druge organizacije, eh, med drugim recimo CILSS, e ki je stalni odbor eh, za nadzor nad šušami v Afriki. Zakaj je Sahel tako pomembna regija. Dobro, lahko rečemo Sahele na južni meji Sahare, ampak vse skupaj ima upraviti tudi z eh, vzorcem kmetijskega leta, z ciklom proizvodnje hrane. Eh, pravzaprav ima Sahel samo eno deževno obdobje od junija do eh, septembra. In takrat morajo proizvesti glavna žita, torej tukaj gre za osnovno dieto, s katero se prihranjuje večina tamkajšnjih prebivalcev. V glavnem je do žita z recimo kakšno zelenjavno omako, včasih pojejo tudi kakšno piščančje meso ali ribe, mogoče enkrat na teden, ampak nekako so žita osnova njihove prihrane. No, je pa to enotno državno obdobje, tudi obdobje, v katerem je treba um, um, posejati bombaž. To je tudi glavno obdobje, ko uspeva zelenjava, s katero preživljajo tudi živino. Za v preostalem delu leta pa morajo lokalne reke vzdrževati zelenjavne vrtove, ki jih v glavnem vzdržujejo ženske, imajo eh, tudi karite, drevesa in pa eh, mango, s tem tudi lahko poskrbijo za nekaj prehrane, ampak ta, mm, to majhno deževno obdobje pomeni, da je v preostanku leta Sahel zelo ranljiva regija, ne samo zaradi suš, ki Sahel prizadene vsakaj, vsakih nekaj let. Uh, verjetno so uh, se padavine normalizirajo samo nekaj, uh, vsakih nekaj let, dva, tri leta. Uh, se pa istočasno Sahel sooča tudi z drugimi krizami, recimo z varnostno krizo. Mali je povzročil toliko beguncev ravno zato, ker je tamkajšnje nasilje zmotilo tudi kmetijski cikel proizvodnje eh, v letu 2012. Takrat je bila ta regija pod nadzorom džihadističnih skupin. Ehm, državne strukture takrat niso delovale. In to je prisililo ljudi, da so se preselili. To je seveda pomenilo notranje razseljevanje, begunce in pa seveda tudi pomankanje v hrani. V tej regiji obstajajo velike grožnje, eh, zlasti recimo na področju kmetijskega razvoja. V 80-ih letih in 90-ih letih so to regijo prizadele velike suše in uh, posledice teh suš so bile hujše kot uh, posledice katerekoli uh, krize v zadnjem obdobju. Govorim recimo o Burkini Faza um, iz najbolj severnega mesta Dorja proti malijski meji so ob cesti v 80-ih letih, v času najhujše suše, ob cesti ležali uh, ležala. The... Trupla goveda. No, eh, od te krize pred 40 ali 50 leti eh, so te države vseeno poskrbele za zelo podroben sistem nadzora nad varnostjo oskrbe s prehrano eh, na ravni provinc, regije, tako da ste lahko v majhnem mestu nekje v Sahari in tam so prisotni statisti, ki, eh, tam so prisotni tisti, ki pripravlja statistiko o, o skrbi s prehrano. Ehm, te pošilja lokalna vlada, tam eh, preučujejo nivo vode, zdravje tamkajšnjega goveda, stopnjo proizvodnje žit in tako naprej redno se, so, se srečujejo na lokalni ravni vsakih nekaj tednov, eh, večkrat na leto pa se sestanjajo na nacionalni ravni, kjer ocenjujejo potem te podatke. Eh, v izvoru je to bilo razvito kot orodje, s katerim bi lahko preprečili najhujše katastrofe, kajti v, letu, v letih 90. in 80. letih so se v teh velikih krizah vseeno veliko naučili. Zvedeli eh, so, da če ne bodo zbirali podatke o prehrani, o živini, eh, bo prišlo do podobnih kriz. Eh, no, ampak na ta način so potem podpirali tudi kmetijski razvoj, dobili so nekaj nove tehnologije, imajo na voljo veliko več podatkov zaradi pametnih telefonov, zaradi računalnikov. Države so zato vedno močnejše pri tem, da analizirajo relevantne podatke. Lažje se soočajo oziroma, na, oziroma napovedujejo, kje bi lahko prišlo do prehrambenih in pa drugih kriz. To seveda zahteva koordinirana prizadevanja. No, sam sem bil v pisarni enega izmed takšnih regionalnih razvojnih centrov, uh, zazvonil je telefon in javil se je nekdo iz severa države, 15 tisoč km stran, ki je imel idejo o tem, kako bi lahko kategorizirali podatke za nov uh, pametni telefon, ki ureja podatke o kmetijstvu. Torej, uh, nadzor nad uh, razvojem podeželja je vedno bolj pregleden, vedno učinkovitejši. Ampak to se dogaja usporedno z velikimi socioekonomskimi spremembami. Enden izmed pomembnih vidikov je demografska rast. Demografska rast je v Burkini fazi 2,5 odstotka, v Maliju 3 odstotke na leto, v Nigerju 4 odstotke. Eh, na leto. In kot je povedal posebni predstavnik, to pomeni, da se bo populacija teh držav podvojila v manj kot dveh desetletjih. V mestih pa prebivalstvo raste še z večjo hitrostjo. To seveda pomeni pomemben pritisk na tamkajšnje vodne vire, zemljiške vire in na sposobnost teh držav, da poskrbijo za vire preživetja imamo nekaj razlogov za to, da smo pozitivni. Eh, življenjska doba je vedno daljša, ehm, več je eh, izobraženih ljudi. Pred 15 leti je bila pismenost za te države skoraj eh, neka iluzija. No, ampak danes je 35 odstotkov malijskih žensk Eh, pismenih med 14 in 35 leti. 24 eh, eh, odstotkov otrok v Burkini fazi v, v, je v Eh, šolah. V Nigerju je 69 odstotkov dečkov in 58 odstotkov deklice v osnovni šoli in tako naprej. Potem tudi posodablja infrastrukturo. Eh, Kitajci gradijo eh, železniško progo iz Senegala v Mali. Prav tako obstajajo projekti za to, da bi razširili železniško progo iz Nigerja v Burkino Faso, v Burkino Faso in tako naprej. In eh, ta regija ima tudi koristi od bližine Zahodni Afriki, ki je ena izmed bolj stabilnih regij v Afriki. Eh, trgovinski odnosi, ekovas eh, so z sprejemom skupnih zunanih tarif ta proces še pospešili. Imamo recimo enotno prestopanje maj z poenostavljanjem eh, nadzora na mejah in tako naprej. Ampak še vedno so razvojni izzivi veliki, kljub temu doseženemu napredku. V Nigeriju samo 29 odstotkov uh, rojstev spremlja usposobljeno osebje v Maliju. Um, samo 11 odstotkov žensk med 15 in 42 leti uporablja moderne metode kontracepcije, v Čadu samo 3 odstotke, v Mavritaniji uh, na 100 tisoč porodov 602 ženske umreta, in tako naprej. V Burkini je bilo 31,5 odstotkov ljudi kronično podhranjenih v letu 2013, v Nigeriju akutno podhranjenih 14,8 odstotkov v letu 2014, v Maliju pa je 53 odstotkov ruralnega prebivalstva eh, živi v revščini. Torej, uh, možnost preživetja socioekonomskih modelov v Sahelu je pod velikim pritiskom. Uh, treba je tamkaj tam tam poskrbeti za ustrezno socialno infrastrukturo in naučiti je treba prebivalstvo, kako preživeti z eh, skromnimi viri in pa z vedno uh, večjim številom prebivalstva. sedaj lahko k vsemu skupaj dodamo še podnebne spremembe, druge okoljske spremembe in tudi pojav zelo nasilnega, organiziranega kriminala. Eh, trenutno se v malijskem mirovnem procesu pogajajo z nasilnimi tuaregi, čeprav eh, napetosti v severni Mali obstajajo že vse od neodvisnosti Malija. Vedno je prihajalo do napetosti med socialnimi skupinami v tej pogosto zelo hierarhični družbi. Veliko je konfliktov med kmeti in pa drugimi uh, uporabniki teh zemlišč. vedno več je tudi eh, džihadističnega terorizma in tega eh, motivirajo absolutistične ideologije, torej gre za drugačno obliko konflikta, kot pa uh, smo jih poznali prej v teh državah. Mm, veliko je tudi trgovine z ljudmi, uh, čez Saharo in eh, tudi to se razlikuje od tradicionalnega tihotapljanja cigaret, hrane, alkohola in tako naprej. Eh, in pa boj za nadzor nad tihotapskimi rutami je še dodatni faktor nestabilnosti. To je eden izmed razlogov, zakaj je bilo tako težko začeti izvajati malijski mirovni proces. Tukaj namreč ne gre samo za politiko, gre tudi za uh, um, različne interese. Kolaps Gaddafijega režima v Libiji je sprostil uh, velike količine modernega orožja v Saharo um, v letu 2012. In eden izmed uh, vzrokov za poraz uh, terorističnega nasilja v Nigeriju in pa v Maliju, ki je usmerjen predvsem na varnostne sile, je ta, um, da so um, tamkajšnje varnostne sile končno zaustavile trgovino z orožjem iz Libije in zaradi tega so se džihadisti eh, za eh, kupovanje orožja usmerili drugam. Nedavno je bilo bitih 22 članov varnostnih sil eh, zaradi trgovine z orožjem. Torej, šlo je za napad na begunski konvoj. Uh, beguncev niso pobili, tudi se niso um, dotaknili humanitarne pomoči, so pa pobili vse člane varnostnih sil. Um, države Sahela imajo velik problem tudi z visoko stopnjo brezposelnosti. Ne uspejo mladih moških recimo vključiti v um, tradicionalne strukture, uh, živinoreje, kmetijstva, veliko več lahko ti ljudje zaslužijo, če so člani džihadističnih skupin, če so tihotapci, dovolj je, da upravijo nekaj poti v Egipt ali v Niger, eh, tam jim recimo potem plačajo za tem, da lahko obdržijo vozilo, s katerim so eh, prevažali tihotapsko ropo. Se pravi, vse to predstavlja dodatne komplikacije za varnostno situacijo v teh državah. Te države sicer imajo ustavo, imajo uradne državne strukture, ampak te nimajo dovolj sredstev in dovolj podpore. E, tako recimo uh, eh, jemljajo denar iz prehrambenih programov, zato da lahko krepijo proračun za vojaške sile. Tudi zato, ker Niger sodeluje v eh, vojaških uh, operacijah za boj proti Boku Haramu. Ob tem je Niger soočen tudi z napadi uh, Eh, malskih džihadistov na zahodnem Nigeru, potem imajo tudi vojaške sile na severu, na meji tam skušajo zapreti trgovino z orožjem z, skozi Parte Salvador iz uh, Južne Libije v severni Niger in pa Mali, tukaj jim pomagajo francoske sile. Eh, poleg tega pa se morajo še soočiti z migranskimi tokovi iz Agadeza in že to samo po sebi predstavlja problem. Uh, vojska v Nigeru po nekaterih poročilih celo poročati o tapcim z ljudi. Ampak jaz sem se pogovarjal z predstavniki humanitarnih organizacij v Agadezu in pravijo, da je dobro, da so tam prisotne vojaške sile, kajti ti tapci so brezobzirni in če tam ne bi bilo eh, vojske, bi preprosto te tihotapce pustili v puščavi, če bi jim zmanjkalo vodnih ali pa prehrambenih virov. Mali se potem spet sooča z zelo zapletenim uh, mirovnim procesom na severu države, problematična je zlasti država Mopti, ki je kmetijska regija. Tam je stalno nasilje, ki ga hrani še nasilje strani džihadistov imajo pa tudi lokalne spore, eh, lokalne zemljiške spore, lokalne spore o pravicah do pašnikov in tako naprej. Tu so se tradicionalni procesi eh, zgraditve teh sporov preprosto zaustavili in to predstavlja podobno grožnjo za stabilnost v Maliju, kot pa ta kriza na severu. To seveda vpliva na te države. Države v Sahelu imajo delujoče državne infrastrukture, imajo uradnike, ki pa so pod hudimi pritiski. Zato se številni zatekajo k zasebnim izobraževalnim strukturam, strukturam. pogovarjal sem se z nekoga, z nekom v Maliju, eh, ki dela kot natakar, ampak je vse svoje prihranke sedaj porabil za to, da bo otroke poslal v zasebno šolo, se preprosto ne zaupa v državne strukture, ki bi torej lahko Evropa pomagala poleg. Eh, teh tehničnih vidikov, torej eh, čista tehnologija, eh, pobude na področju podnebnih sprememb okolja, kmetijstva in tako naprej. Evropska unija bi morala pomagati krepiti državne zmogljivosti v teh državah, zato da bi države delovale, zato da bi tudi javne strukture delovale tako na regionalni ravni, kako tudi na centralni ravni. Vse te strukture je treba okrepiti, kajti ob odsotnosti teh infrastruktur seveda prihaja do nevarnosti, do nestabilnosti in do vedno hujših izzivov. Sahelske države so ene izmed najrevnejših držav na svetu, ampak na Evropsko unijo gledajo kot na partnerja, ki mora igrati na pomembno, odigrati pomembno vlogo. 69. člen, 96. člen sporazuma iz Kotonuja o sodelovanju Eh, predstavlja veliko upanje za države Sahela. Eh, Burkina Faso, Mali in pa Niger so v zadnjih nekaj letih preživljale krize, ki bi lahko pomenile eh, konec demokracije, ampak v vseh primerjih je bilo ravno partnerstvo z Evropsko unijo politično gledano in razvojno gledano zelo pomembno. In pa še sklepne besede, naj se vrnem k podarjanju pomenov regionalnih pobud. Evropska unija sama je regionalna infrastruktura, zato je primerna za to, da sodeluje z eh, strukturami kot so G5, ECOWAS in pa CILSS. Um, um, Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli razpravo in sicer tri vprašanja. Ali obstaja um, nevarnost, če bo ISIS premagan v Siriji in v Iraku, da se bodo um, nakopičili v teh državah in kaj bi lahko storila EU in tu gre predvsem za nadzor meja. Na ja. Eh, potem omenili ste tudi podnebne spremembe, ampak samo na kratko, samo obrobu. Eh, torej, kakšne dolgoročne nevarnosti to pomeni za ekonomijo Sahila in za migracijski pritisk? In eh, Kitajska je bila tudi na kratko omenjena. Torej, z bolj izolacionistično Ameriko ali obstaja neka možnost za sodelovanje med Evropo in Kitajsko. Um, torej, Kitajska se sicer angažira v Afriki, vendar ne v skupnih naložbah z Evropsko unijo in ali bi se to lahko spremenilo. In še zadnja stvar, kako bi lahko Združeno kraljestvo ostalo vključeno v to zadevo um, stabilizacije Sahila po Brexitu. Torej, seveda so to kompleksni eh, tudi eh, finančno zahtevni programi in Združeno kraljestvo naj bi ostalo v tem okviru. Torej, to so bila moja vprašanja kot predsedujoči, sedaj pa dajem besedo kolegicam in kolegom. Prvi bo španski kolega iz ELS, gospod Milan Mon. Hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala veleposlanik Losada, Hvala, gospod Meli. Najprej se moramo upravičiti, ker eh, nisem bil od začetka prisoten pri predstavitvi gospoda Losade. Ampak eh, dobil sem vtis, da se je veliko govorilo o mirovnem procesu v Maliju in pa o izvajanju sporazuma iz Alžirije. Pravite, da stvari napredujejo počasi, ampak da vendarle napredujejo um, kakšno vlogo igra tukaj uh, zelo številno mednarodno posredovanje. Imamo Združene narode, imamo Evropsko unijo, Afriško unijo, potem G5 uh, in še druge akterje. Veliko jih je. Torej, veliko je takih mednarodnih organov, ki opravljajo mednarodno posredniško vlogo in pa vlogo spremljanja uh, mirovnega sporazuma iz Malija. Uh, kako bomo tukaj dosegli neko enotno zdelovanje, če je toliko akterjev prisotnih na terenu. Hvala. Mikrofon. Sedaj pa predstavnik S. Indeja iz Nemčije. E, torej, združili bomo vprašanja. Hvala obima govornikoma. Eh, govorim v imenu eh, SND in sicer želim povedati nekaj o skrbniškem skladu. Večkrat ste omenili ta sklad eh, tudi kot varnostni instrument in tudi za stabilnost. Želim vas vprašati dve stvari. Sedaj se s komisijo pogovarjamo o varnostnih instrumentih, Eh, ki eh, so vedno bolj pomembna na področju razvoja. Ali se tega zavedate, ali bi lahko tem povedali kaj o tem? In če, torej pri Afriškem skrbniškem skladu, koliko iz tega skrbniškega sklada se namenja varnostnim vprašanjem in koliko denarja iz tega sklada gre eh, v to regijo za zagotavljanje zaposlovanja in tako naprej. Tudi v zvezi s Kitajsko. Želim nekaj vprašati. Kitajska veliko investira v infrastrukturne projekte. Kako napovedujete nadaljno situacijo? Kakšna bo zunanja politika Kitajske? In če primirjamo zunanjo politiko Evropske unije in Kitajske, ki so razlike? In zadnja točka podnebje, ali se govori o um, milenijskih ciljih, ali je to tema in podnebje, zunanja politika v zvezi s podnebjem, interakcija, ali bo tudi Paris vplival na to, ali bomo imeli naložbeni načrt in ali bo to pomagalo tem državam, predvsem tudi glede varne oskrbe z energijo. Združene države upam, da ne bodo odstopile od pariške pogodbe. In zadnji je prosil za besedo gospod Bruckner iz eh, skupine zelenih. Prosim. Hvala. Imam eh, čisto drugo vprašanje tu seveda govorimo o sahelski regiji, vendar v nobeni od konvencionalnih regij ni vključeno območje zahodne eh, ga Sahila. Vem, da to geografsko sem ne sodi, vendar to območje se popolnoma zanemarja. In gospodarsko ko pomemben del eh, zaseda Maroko in tam krši človekove pravice, preostali del države pa je bolj ali manj pozabljen. Ali ne bi to lahko dodali kateri od teh regij? Mislim, da bi vsebinsko m, mm, sodilo k sahelskemu območju, torej moj namen je, da se ne pozabi na to območje ko sem pripravljal poročilo in sem vključil tudi Zahodno Saharo, je razprava o tem zauzela 90 odstotkov. Torej, eh, vprašanje Zahodne Sahare je zelo sporno in tudi, ali je to del Sahila ali ne. In kakšna je bo prihodnost tega, ali bo to neodvisno območje ali ne. Ampak mislim, da je to um, razprava, ki um, je različna od današnje. Gospod Vinter bi želi še nekaj povedati. Govoril bom špansko. Eh, Omenili ste skupno delo z gospo Mogherini, ampak eh, to, kar je omenil kolega v zvezi s sosednjimi državami, tukaj obstaja problem, ki eh, se začenja v Južnem Sudanu. Prejeli smo določene podatke, mi v odboru za razvoj, mi govorimo predvsem o humanitarni pomoči, in uh, poti beguncev uh, tudi potekajo tam eh, čez iz Ugande 250 tisoč, naprimer jih je prišlo. In lahko se zgodi, da bomo do konca leta priče novi humanitarni krizi na področju migracij. Torej, lahko bi prišlo celo do novega milijona beguncev. Uh, Mm, čez sosedne države torej, potekajo migracijski eh, tokovi, ne samo čez Sahel, ampak tudi čez sosedne države, kot sem rekel, in ljudje pogosto na to niso pozorni. Uganda bo eh, nosila veliko breme eh, teh begunskih tokov. Potem imamo tudi zunanji investicijski načrt Evropske unije. Eh, Eh, ta zajema tudi zasebni sektor Evropske unije, naprimer, ko gre za majhna in srednja eh, podjetja v Afriki. Eh, s tem ne moremo rešiti sicer begunskega vprašanja, ampak lahko pa pomagamo tem državam v Afriki. Hvala. To so bili vsi, ki so želeli spregovoriti v tej razpravi. Eh, gospod eh, eh, veleposlanik, ali želite kot prvi odgovoriti na ta težka vprašanja? No, ta vprašanja so sicer zelo težka, ampak tudi zelo primirna. Gospod predsedujoči, prava grožnja je teroristična grožnja, tako kot ste rekli, in to, kar se dogaja v Siriji in v Iraku in kako to lahko vpliva na. Um, povezave med to regijo in um, torej povezave preko Libije, Boko Harama in tudi Evropo. V Nigeriji sem bil veleposlanik pet let. Nigerijski Boko Haram, tudi če je izrekel legitimnost, lojalnost, ISIS-u je bolj notranji problem. Um, Mislim, da je, se je to začelo v Nigeriji, sicer se je potem naprej razvijalo, ampak to ima izvor v Nigeriji. Ne vidim pravega problema eh, osi med Sirijo in eh, Nigerijo, ki bi prečkala Evropo. Mm, prvič, ker je to nigerijski problem, potem, ker imamo um, vojno tubu, to je pleme um, na jugu Libije in na severu Čada, ki je proti ISIS-u. In eh, sicer je džihadizem tudi v tej, tem plemenu, vendar opa, eh, prihaja do sporov med njimi in ti tega ne bi dovolili kaj ti prišlo bi do bitk med tima dvima elementoma. Um, Torej, bil sem tudi poseben odposlanec španske vlade za Libijo in mislim, da moramo rešiti na vsak način libijsko vprašanje. Dokler libijsko vprašanje ne bo rešeno, ne bo rešitve za Sahel in ne bo rešitve za migracije in druge stvari. Vsi voditelji um, iz držav Sahila, mi pravijo, kako naj nadzira mejo migracije in tako naprej, če nimam sogovornika na drugi strani meje. In zato mislim, da je danes zelo težko najti rešitev, dokler libijski proces ni zaključen. Ampak to, kar lahko naredimo, in to sem tudi povedal, da um, nastane neka homogenost vsaj teh petih držav tako da se malo zameji ta problem. Um, potem Kitajska. Um, vsi vemo, da so Kitajci povsod v Afriki prisotni. Um, izpostavili ste nekaj zelo zanimivega z novo ameriško politiko, ki je še ne poznamo. Kaj se bo torej zgodilo? torej ali bo Afrikam, to so ameriške sile v, v Afriki, ali bo to ostalo isto, kako bo reagirala Kitajska. Kitajska ima deloma drugačne vrednote kot EU. Kitajska um, ima predvsem ekonomske interese, Eh, za investiranje, ampak na vsak način so pomemben partner in v mirovnem procesu so partner, ker so um, član um, varnostnega sveta in tudi bolj se vključujejo v ta mirovni proces. Um, torej, to bo pomemben akter in na vsak način moramo računati tudi z njimi. Kar zadeva Združeno kraljestvo, prepuščam kolegu iz Združenega kraljestva, da odgovori na to. Ali, no, kar se tiče eh, vprašanja v zvezi eh, z mirovnim procesom v Maliju, rad bi se zahvalil za to vprašanje. Mislim, da je gospod Miljan Mon eh, dobro zadev bistvo. Tukaj imamo dejanski problem pri mirovnem procesu. In mislim, da je problem v tem, kot je to opisal tudi poslanec, da imamo preveč posrednikov. Mirovni proces je zelo kompleksen, zelo drugačen tudi od drugih mirovnih procesov. In eh, to so podpisali tako malijska vlada kot eh, platforma, ki predstavlja gibanja Tuaregov. Ehm, ti prvotno so podpirali vlado, zdaj ne več toliko. Ehm, potem pa so to podpisali tudi eh, džihadistični predstavniki Tuaregov. Mi smo eh, zagovorniki oziroma jamčimo za ta sporazum. In moj predhodnik je podpisal ta sporazum skupaj z Afriško unijo, z Ekovasom, z eh, islamskimi predstavniki, potem s predstavniki G5 ti predstavniki tudi sodelujejo v spremljevalnem odboru. In pa eh, Alžirija je bila tudi prisotna in je vodila celoten proces. Sam eh, sem prisoten na sestankih odbora za spremljanje in eh, izziv je v tem, da se doseže enotnost med vsemi posredniki. Mislim, da smo v Evropski uniji veliko naredili za to. Sestali smo se s premijejem To je bila naša pobuda, neposredno z njim smo se srečali in smo tudi sprožili to vprašanje, kar se tiče mirovnega procesa. Namreč eh, vzpostavitev eh, nekih umestnih eh, začasnih oblasti. Kmalo bodo potekale lokalne volitve 20. novembra, vendar pa prihaja do sporov med gibanji, med severom in jugom, naprimer, In ta gibanja se obračajo tudi na nas, posrednike, tudi na Alžirce. In e, tukaj nas skušajo tudi razdeliti, e, uporabljajo nas za talce tega sporazuma. Evropska unija tukaj igra odločilno vlogo in sicer e, predvsem, kar se tiče enotnosti posredovanja. To je načelo, ki ga moramo spoštovati in izvajati do konca, eh, vključno z drugimi elementi, ki so prisotni v tem procesu. Potrebujemo globalen pristop, potem to, da država sprejme lastništvo eh, nad tem sporazumom. Ta sporazum je bil praktično usiljen eh, z naše strani in tudi nimamo načrta B. Vlada in predstavniki gibanja ga še niso sprejeli za svojega in to je tisti vidik, na katerem še moramo delati. Pod vodstvom Alžirije, ki je tukaj vodilna, eh, bomo to skušali doseči. Imamo tudi spremljevalni odbor, eh, ta bo postal stalni odbor, sestaja se enkrat na mesec. Imamo tudi štiri pododbore za eh, politike, za decentralizacijo, za razvoj in pa za spravo med različnimi stranmi. In vsak od teh štirih odborov je pod sopredsedovanjem Alžirije in pa uh, Malija. In v tem procesu moramo predvsem skrbeti za enotnost posredovanja. Naslednje vprašanje eh, strani Nemčije, skrbniški skladi. Torej, tudi vaše vprašanje je zelo zanimivo, kajti ta skrbniški sklad in če si ogledamo um, razlog za to, potem je bil ta skrbniški sklad bil ustanovljen za Sahil in za razvoj Sahila. In sedaj vemo, da je španska vlada eh, bila prva, ki je podpisala eh, sporazum za tak skrbniški sklad. Ampak kaj se je zgodilo? Eh, prišlo je do migracijske krize in videli smo to, te strašne eh, slike otrok, ki so umirali na plažah oziroma mrtvih otrok. In ta skrbniški sklad eh, je bil spostavljen pred Lavaleto in to je bil tisti trenutek, ko je Evropska unija sprejela pomembno odločitev za problem, ki je seveda pretrisal celotno Evropsko unijo. Ta skrbniški sklad je, um, naj bi se boril proti koreninam migracije in s tem se je pravzaprav oddaljil od prvotnih razlogov uh, in sicer pomoč razvoju Sahila. Sahil ni um, edini vir teh migracij, zato imamo sedaj dve okni in sicer um, na eni strani države Sahila in tudi druge države, iz katerih prihajajo priseljenci, migranti. Ta eh, skrbniški sklad funkcionira tako, da na eni strani pomaga eh, razvoju v teh državah, o katerih sem govoril, deloma pa se je tudi spremenil s tem, da se bolj posveča migracijskim vprašanjem. In sedaj vidimo, da je migracija tudi zelo povezana z vprašanjem varnosti. In tudi, naprimer, če je neka praznina, neka politična praznina, potem prihaja do uh, ilegalne trgovine, do uh, terorizma in tako naprej. In z vsem tem je po, to povezano. In negotovost eh, na severno, severu Čada, ki se je potem preselila tudi v druge dele območja, naprimer v Mali, in zato moramo vedeti, da je mir v Maliju tudi mir v Sahilu, kajti vse to je povezano. Torej, um, Ta sklad, iz sklada gredo sredstva tudi v, za varnost, vendar vse to je povezano tudi z migracijami um, 37 projektov je bilo že sprejetih, um, z, z, um, torej 60 odstotkov um, denarja iz tega sklada je bila tudi, bilo tudi že namenjena menjenega za te projekte. In potem bo seveda nov odbor odločil o tem, o novih programih in mogoče bo to bolj usmerjeno v razvoj in tudi v migracije. Ampak varnostni vidik ostaja pomemben. Vidik, eh, tako kot sem povedal tudi že prej, G5 in predvsem stalni sekretarjat tega. Eh, tudi tim koristi to financiranje, potem Kitajska. Mislim, da sem eh, o tem na to že odgovoril. Potem podnebne spremembe nekaj eh, bom eh, prepustil tudi kolegu. Za odgovor tretje vprašanje, Zahodna Sahara, predsednik je zelo dobro odgovoril na to. Vendar tu imamo še zelo pomembno vprašanje in sicer povezava med Evropo, Magribom in Sahelom. Torej G5, pet držav Magreba in Evropa. In to vprašanje je zelo pomembno. In s tem se ukvarjam tudi v številnih seminarjih, ki sem jih organiziral, eh, tako na ministerski ravni kot eh, tudi na drugih ravnih. Torej, kako strukturirati ta dialog, ki je zelo zahteven, predvsem tudi um, zaradi napetosti med Marokom in Alžirijo. Na vsak način, mislim, to um, Zahodne Sahare nisem obravnaval, to ni v mojem mandatu in to je seveda drugo vprašanje, ki je ravno tako zapleteno. Potem um, Južni Sudan, tudi to je zunaj mojega mandata, vendar govorili ste tudi o migracijah in sedaj bom odgovoril spet v španščini. No. Pri beguncih bi rad spregovoril še o eni temi, o kateri se morda ne govori dovolj, sem jo pa prej na hitro omenil. Uh, Tukaj se soočamo z zelo veliko eh, migracijsko in humanitarno krizo v zalivu, eh, tudi ob Čadskem jezeru. In tukaj imamo eh, Niger, ki ima tri krize, krizo Boko Harama, krizo Libije in Malija, potem imamo Čad, kjer tudi poteka kriza, sudansko krizo imamo in pa krizo z Boko Haramom. To, kar je ustvarilo Boko Haram eh, na tem območju, bo mogoče povzročilo tudi humanitarno krizo, s katero se bomo v kratkem morali soočiti. To se eh, najbrž lahko zgodi in po mojem mnenju bo to vplivalo tudi na eh, trgovino z živino rejo med Čadom in Nigerijo. Eh, oziroma v Čadu in v Nigeriji. Eh, veliko ljudi se s tem preživlja, na milijone ljudi ta trgovina je bila prekinjena in ni eh, neke druge rešitve. Poleg tega Boko Haram ustvarja politično krizo, ustvarja strah in to je pripeljalo do negotovosti v celotni regiji. Čad je država v vojni, zdaj je pod hudim pritiskom imamo uh, eh, večnacionalne sile, ki so tam prisotne, pet držav, ki želi igrati pomembno vlogo v regiji. Uh, poleg tega se uh, tukaj vključuje tudi Evropska unija, 50 milijonov. Uh, Evrov, torej 50 milijonov evrov je Evropska unija namenila temu in mislim, da Ehm, se bo tukaj kriza še zaostrila. Vplivala bo seveda tudi na Sahel. No, kar se tiče Sudana, eh, to ni moja regija, eh, zato je odgovoren drugi predstavnik, ampak vsekakor bodo zadeve v Čadu vplivali tudi na Sudan. Eh, Čad trenutno vodi Afriško unijo, predseduje tudi skupini G5 in prevzema pobudo za strategije za Sahel. Tam uh, je tudi sedež eh, večnacionalnih sil in tudi šef Minusme prihaja od tam. To je gospod Anadiv, ki je uh, skupni generalni uh, sekretar. In z njim imam tudi zelo tesne odnose. Čad je zato uh, ključna država, je vojaška država, ki se bo znala braniti. Uh, celo radi se borijo, za moj okus malo preveč. No, ampak eh, eh, ta država je tudi ekonomsko zelo razdrobljena in eh, obeta se ji huda gospodarska in pa humanitarna kriza. Gospod predsedujoči, mislim, da s tem lahko zaključim. Hvala za vsa vaša vprašanja. Hvala, gospod Berle. Poslanik, zelo dobro poznate to kompleksno območje in um, videli ste, pa videli ste tudi, zakaj smo potrebovali različne dejavnike za usklejevanje tega. Torej, sedaj pa boste odgovorili vi, gospod Meli, tudi v zvezi z vlogo Združenega kraljestva po Brexitu, kar zadeva podnebne spremembe. Mislim, da so podnebne spremembe eh, izziv, eh, na katerega niso bile navajene zah sahelske države. Um, Torej, v sahelskih državah je bilo tako, da je vsak, ki dve leti, vsaka tri leta, da ni um, um, padavin, sedaj pa imajo včasih poplave. Sicer imajo določene sisteme, kako ravnati s tem, ampak eh, Druga stvar je, če se geografija spreminja. Del države, kjer je bilo veliko paš, to ni več možno, ker se država spreminja v puščavo. Torej, da ni več teh sezonskih padavin in se morajo trajno preseliti na jug, kjer je drugače. In to vodi seveda do konfliktov, kajti prihajajo na območja, kjer um, um, ljudje izvajajo tradicionalno kmetijstvo. In te družbe so potem seveda tudi bolj krhke. Naprimer v Nigeriji sem se pogovarjal z direktorjem za živinorejstva in on je rekel, da je največji problem, da kmetje um, um, pašejo svojo živino na tradicionalnih območjih in vsako leto se nekako drugače območ, eh, določajo ta območja. Torej kmetje ostajajo pri svojih tradicionalnih eh, travnikih in pravijo, da je že vedno tako bilo. Država pa določi drugačne meje in to vodi seveda tudi do konfliktov. Ampak sedaj, ko se ko k temu prihajajo še podnebne spremembe in se prebivalstvo pomika proti, us, proti jugu. Um, to je seveda, seveda tudi od, od um, um, posameznih delov države. Um, praktične posledice tega so, da to vodi v destabilizacijo. Naprimer, tradicionalni ekonomski model v Sahilu je bil že tako in tako pod velikim pritiskom zaradi povečanja prebivalstva in politične nestabilnosti in terorizma in sedaj prihajajo še podnebne spremembe. Um, in uh, zemlja je seveda uh, zelo pomembna um, in uh, je ni mogoče nadomestiti ni eh, še pravega načrta za boj proti podnebnim spremembam. Sicer obstajajo zasnove, vendar nek strateški pristop za sahilsko območje v zvezi s podnebnimi spremembami še ni, taka strategija še ni bila dosežena in mogoče bi jo bilo potrebno postaviti više na eh, dnevni red. In vi, um, Evro, poglite, Evropa je zelo enoten glede tega. ZDA bodo mogoče odstopile od uh, eh, tih um, razmišljanj. Mogoče se bo morala EU bolj odpriti za neke vrste tehnično partnerstvo um, s temi regijami, da bi se z njimi pogovorili o tem, kako ravnati s temi vprašanji. Potem, kar zadeva britansko politiko, uh, gospod Tenok ima prav. Pravzaprav si ne moremo predstavljati, da bi eh, britanska vlada sama razvila nek celovit bilateralni program z območjem Sahila. Um, v zadnjih dveh letih se je to sicer malo spremenilo, ampak Združeno kraljestvo je preko svojega ministrstva um, pomagalo predvsem nevladnim organizacijam, ki imajo svoj sedež v Londonu, um, ki so zelo dejavne v Sahilu, vendar nimajo strateških zmogljivosti, zelo dobro izvajo individualne projekte e, in zelo dobro sodelujo z lokalnimi skupnostmi, vendar nimajo pa strategije in ne morejo um, določati razvojne politike za Sahil kot celoto. Združeno kraljestvo, če se bo v celoti iz, um, izstopilo iz EU, bo moralo um, oblikovati neka partnerstva um, in najti strukturno sodelovanje v politiki EU za Sahil in um, sodelovati pri teh instrumentih, naprimer EUTM britanski vojaki so pogosto eh, v misijah IUTM in um, imajo vloge, naprimer, inštri, inštruktorjev. In ko bo i, e, Združeno kraljestvo um, izstopilo, bomo morali najti neko institucionalno rešitev, da bodo lahko nadaljevali s to nalogo. Lahko me popravite, vendar menim, da tudi Norbiška sodeluje do določene mere pri EUTM-u in na vsak način pri e, operacijah EU v Srednjeafriški republiki. Naprimer tudi čete iz Gruzije so sodelovali pri tej operaciji. Torej, bodi si, da gre za izdatke za razvoj, sredstva za razvoj, potem tudi Č i e U um, prispiva um, sredstva um, iz svojega proračuna. Potem verjetno ne bi bilo zelo pametno, da bi Združeno kraljestvo vodilo popolnoma izol izolirano politiko. Združeno kraljestvo nima, naprimer, zastopstva v Burkini Faso, v Mauretaniji, tudi ne v Nigeru, mislim, da tudi ne v Čadu eh, ali samo majhno zastopstvo v Čadu, v Maliju imajo um, zastopstvo. Vendar um, Torej, doslej je to znotraj delegacije EU, torej Združeno kraljestvo ima predstavnike znotraj delegacije EU v Čadu. Um, torej, moramo eh, razmisliti o tem, Združeno kraljestvo bo imelo še vedno velik interes za Sahil, eh, sahilske države so um, nekatere vsaj frankofonske in tam um, um, ni uh, tolikšne prisotnosti Združenega kraljestva, ampak treba je seveda razmisliti o tem, kako zagotoviti to prisotnost. Ampak to, kar um, politika EU, um, torej predvsem podpira, Singapura, mirovnemu procesu, eh, usposabljanje policijskih sil, odprava revščine na podeželju, to verjetno se ne bo zelo razlikovalo od politike EU. Um, torej, to bo gotovo tudi še predmet um, razprav v naslednjih mesecih. In to, kar ste povedali, mi je seveda všeč, kajti želim si, da bi Evropska Združeno kraljestvo ostalo čim bolj povezano z Evropsko unijo. Kajti, če gledamo tako veliko regijo, kjer eh, je potrebnih veliko sredstev, ta bilateralni pristop mogoče ni najbolj primern. Ne, nima smisla, da izmišljamo stvari na novo. Na vsak način hvala za to zelo iskreno razpravo o zelo pomembni temi. Ko sem, eh, potem, ko sem pred trimi leti pripravil to poročilo, vidim napredek, naprimer eh, ta, to oblikovanje skupin GP, eh, G5, vendar ta regija ostaja zelo ranljiva. In v dogledni prihodnosti je treba investirati veliko v to regijo. So pa seveda tudi um, grožne terorizem, um, različne teroristične skupine, Boko Haram in tako naprej. In to so seveda pravi problemi, ki jih ne moremo enostavno um, pustiti um, ob strani. Um, hvala obema za prispevka, sedaj pa sledi enominutni odbor in potem, eh, odmor in potem bo eh, predsedoval odboru za zunanje zadeve gospod Kukan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we... Lepo pozdravljeni, kolegi in kolegice. Sedaj nas čaka peta točka na dnevnem redu gre za predlog sklepa o sklenitvi celovitega gospodarskega in družinskega sporozuma med Kanado na eni strani in Evropsko unijo in njenimi državami članicami. Kakor veste, je bila CETA podpisana nad vrhom EU Kanada 13. oktober leta 2016, potem, ko je prišlo do nekaj zelo dramatičnih političnih izzivov v zadnjem trenutku na evropskem na evropski strani. CETA je modern, pravno zavezujoči inštrument 1589 strani ima in skupaj z ločenim sporozumom o strateškem partnerstvu bo ponudil močnejše politične, trgovinske in gospodarske odnose s Kanado. Soglasje parlamenta je potrebno za začetek izvajanja CETE, polno izvajanja CETE, vključno z eh, sodiščem za naložbe, pa bo možno šele, ko bodo vse države članice ratificirale ta sporazum. Eh, AFE pripravlja mnenje za INTA, ki je pristojni odbor za ta dosije. V primeru sporazuma o strateškem partnerstvu pa bomo morali čakati na um, zahtevo sveta po soglasju. Poročevalec za to temo je Charles Tenok, ki mu kar dajem besedo. Hvala, Edward, sem kot kameleon, prej sem vodil vse, sedaj sem poročevalec. Eh, no, kakorkoli, to je seveda zelo pomemben sporazum skoraj je Evropsko unijo vrgel v krizo, celotna CETA je bila ogrožena zaradi spoštovanja suverenosti regionalnih parlamentov, čeprav je šlo že za zelo dolg 17-letni proces pogajanj. Vesel sem, da smo uspeli v, trenutek, v, v zadnjem trenutku rešiti to krizo. Zadrževali smo dih, ampak uspelo nam je. Zdi se, da so bile ovire sedaj odpravljene. Ne vem, kaj točno se je belgijski premijer dogovoril z valonskim parlamentom, verjetno bomo to slej kot prej izvedeli. Jasno je, da gre tukaj za zelo modern, celoviti gospodarski in trgovinski sporazum. Eh, um, 1598 strani ima, eh, torej tisti, ki mislijo, da bi se po Brexitu lahko čez noč uh, pogajali o 60 trgovinskih sporazumih, katerih del je Velika Britanija sedaj, lahko kar nasanjajo naprej. Gre za zelo zapletena pogajanja. Eh, morali smo se dogovoriti tudi o sodišču za naložbe. V primeru TTIP je to ta famozni ISDS. Uh, Eh, verjetno ta sporočum sedaj mrtev, glede na eh, trenutno menjavo administracije v ZDA. Kanada je pravzaprav ujela zadnji trenutek, no tudi nafta je sedaj pod velikim vprašanjem. Gospod Trump je v preteklosti rekel, da še želi ponovno bogati tudi o nafti. Tako da uh, res, želi, res trenutno živimo v zelo negotovem obdobju, ko gre za gospodarske in trgovinske odnose. No, sem pa vesel, da je bila blokada za CETO odpravljena, sedaj mora sporazum ratificirati 28 držav članic, nacionalni parlamenti in regionalni parlamenti morajo ratificirati tudi strateško partnerstvo in potem bo začela bomo začeli sporozum začasno izvajati naslednje leto, še preden bo zaključen proces ratifikacije. Mnenje je relativno kratko, dejansko eh, dajemo soglasje našega odbora, odboru INTA. Eh, Kanada je tesna partnerica Evropske unije, gre za dve zreli demokraciji, dve zdravi gospodarstvi. Upam, da bomo lahko sedaj trgovali na okrepljen način. V britanskem tisku sem prebral, da je predvideno, da bi v naslednjih dveh letih, predna se bo zgodil Brexit, Britanija uživala 20-odstotni porast bilateralne trgovine z Kanado. Tako da bo dejansko zelo žalostno če bi moja država, glede na njen poseben odnos z eh, Kanado, eh, kanadska ustava je dejansko bodedovana britanskega parlamenta. Skratka, zelo žalostno bi bilo, če po Brexitu ne bi mogli ohraniti teh bilateralnih odnosov z eh, Kanado v prihodnje, bomo morali razmisliti o tem, kako naj bo Velika Britanija še naprej del takšnih dogovorov. Bo pa prav gotovo Evropska unija imela veliko korist od tega sporazuma. Premijer Trudeau in drugi pogajalci so nedavno obiskali Brusel. In eh, zelo so bili zaskrbljeni, saj so mislili, da bo um, dogovor v zadnjem trenutku pomaga, ampak se že za to ni zgodilo. No, rok za zložitev predlogov sprememb je 15. november, tako da je dejansko uh, rok za zložitev predlogov sprememb jutri. Mm, do sedaj mi ni znano, da bi kdo želel uložiti kakšen predlog spremembe. Ne morem si predstavljati, da bi glavne politične skupine tega odbora ogovarjale mojemu mnenju. Hvala. V imenu e LS dobi besedo gospod Milan Mon. Hvala lepa. Sem poročeval, no, poročevalc v senci e LS-a je kolega Kovačič, ampak ker njegovo letalo zamuja, me prosim naj govorim v njegovem imenu. Skušal bom povzeti bistvo njegovega mnenja. Gospod Kovačič pravi, da polno podpira mnenje gospoda Tanoka, torej tako priporočila, kakor tudi kratko obrazložitev, strinja pa se tudi s soglasjem CETI, strinja se s tem, da je CETA najbolj sodoben eh, dogovor, ki ga je spogajala Evropska unija, to je sporazum, o katerem smo se potrpežljivo pogajali dolga leta, meni, da je to sedaj uravnotežen, se vključujoč sporazum ki bo prinesel otipljive prednosti evropskim podjetjem Ehm, torej tarife, carinske dejatve bodo odpravljene, ko bo začel veljati sporazum in to pomeni ehm, približno 500 milijonov e, prihrankov na leto, ko bodo odstranjene te ovire. E, CETA odpira tudi trg, e, kanadski trg storitev za evropske ponudnike storitev. Na ta način bomo lahko uh, uh, odobrili tudi evropske naložbene projekte v Kanadi. Gospod Kovačev uh, govori tudi o tem, da je CETA dinamični proces, katerem bomo lahko priznavali uh, profesionalne kvalifikacije v nekaterih sektorjih, Eh, to bo prineslo prednosti za evropske strokovnjake, za tudi sodelavce evropskih podjetij, ti bodo lahko eh, sedaj lažje delovali na drugi strani Atlantika, lažje bodo naša podjetja izvajala svoja uh, Um, svoje aktivnosti v Kanadi in obratno. Dobro je tudi to, da bomo lahko sedaj ponujali naše storitve v Kanadi, uh, lahko bomo sodelovali na javnih razpisih, ne samo na regionalni ravni, ampak tudi v lokalni skupnosti in pa v kanadskih provincah. To je pomembno. vse gre za sodelovanje storitev na področju oskrbe za vodo, elektrike, energije, prometa, železniški sektor, tudi ta je zelo pomemben v Kanadi. Ta sporažum predstavlja nove priložnosti eh, tudi za prehrambeno živilsko industrijo. Eh, istočasno pa bomo zaščitili evropske standarde eh, in pa pravice evropskih inovatorjev ter avtorjev. Ohranjali bomo tudi eh, okoljske standarde, socialne standarde in pa naše potrošniške pravice. Eh, gospod eh, Kovačev je zelo zadovoljen, da smo kljub oviram uspeli doseči dogovor tem sporazumom. S tem bodo odpravljeni tudi vizumi za Bolgare in Romune od 1. decembra 2017. Iz vseh teh razlogov gospod Kovačev podpira mnenje gospoda Tenoka in podpira tudi ratifikacijski proces porazuma CETA. Hvala lepa v imenu SD, gospod Lopes. Hvala lepa, govorim v imenu moje skupine. Želel pa bi pojasniti stališče Antonija Pancerija, ki je pristojen za ta dosje. Govoril bom v njegovem imenu, predstavil bom njegovo stališče, eh, zato ker gospod Panceri pač se ni mogel udeležiti današnje seje. V prvi vrsti bi se gospod Panceri želel zahvaliti uh, gospodu Tenoku za upravljeno delo. Istočasno pa priznava, da se ne strinja s tem, da ni mogel kot poročevalec v senci vlagati predlogov sprememb. Torej lahko je mnenju samo pritrdil ali pa ga zavrnil. Gospod Panseri meni, da bi bilo treba ta pravila spremeniti, da ne moremo imeti takšnega postopka pri podobnih poročilih gospod Panceri ne želi podati svojega mnenja o CETI, dokler eh, ne bo eh, zagotovljena vsa jasnost o sporazumu o strateškem partnerstvu, o katerem bo glasoval parlament. Eh, pri vsem skupaj je treba upoštevati tudi pravni vidik. Eh, lahko bo prišlo do tega, da bomo glasovali o sporozumu z številnimi nejasnostmi. Eh, ta sporažum bo seveda predstavljal neko novo realnost, ne glede na izid eh, glasovanja o sporazumu. No, videli pa bomo tudi, kaj se bo zgodilo v primeru, ki ga je sprožila Belgija pred Evropskim sodiščem o legitimnosti tega sporazuma. Gospod Panceri meni, da bi sporočilo, da bi poročilo moralo vključevati zahtevo Evropskega parlamenta po resoluciji, v kateri bi upoštevali tudi uh, ta primer, ki sedaj uh, poteka pred sodiščem. Hvala lepa, gospod Buhner. Mislim, da... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi si želimo okrepljenih trgovinskih odnosov z Kanado, vsi si želimo, da bi odpravili ovire, meje, ampak vse skupaj si je treba le nekoliko bolj podrobno ogledati. Um, gre za mm, mandat komisiji, da se pogaja o trgovinskih sporazumih in sporazumih sploh za mandat Evropske unije eh, o sklepanju trgovinskih sporazumov. To določa 207. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej, tukaj gre za trgovinske sporazume, ampak pri tem sporazumu smo videli poseg v notranje zadeve držav članic, v demokratične strukture držav članic. Naj vas spomnim na to, da je zakonodaja tukaj omejena. In sicer z tem pogojem, da naša zakonodaja ne sme ovirati trgovine in trgovinskih sporazumov in od tega je odvisna celotna interpretacija. Uh, torej je to v Aglo anglosaksonskem svetu tolmačijo drugače kot v naši tradiciji, ampak eh, ne sme nam biti vse eno za eh, to tolmačenje, tudi ne za to, kako bodo vse skupaj tolmačila sodišča za naložbe. Tukaj gre za poseg v pravne okvire držav članic, ta tako imenovana sodišča za, alo, za naložbe ne izpolnjujejo niti ne minimalnih standardov, ki jih uh, zahtevajo Nevladne organizacije in mednarodne organizacije za sodišča. Niti, niti ta pogoj ni bil izpolnjen. Tudi za trgovinskega vidika je vse skupaj problematično. Eh, podjetja BASF in pa Bayer so recimo darovale veliko denarja za kampanjo predsednika Trumpa, on pa se izraža proti takšnim sporazumom. Torej, takšna podjetja tega sporazuma sploh ne potrebujejo. Na splošno moram reči, da se strinjam z krepitvijo trgovinskih odnosov, ne strinjam pa se z poseganjem v notranje strukture držav članic in zato bo moja skupina glasovala proti sporazumu. Hvala. Z nami je namestnik eh, direktorja za DG Trade, Mauro Petričone, ki mu dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da lahko vašem odboru podam določena pojasnila. Ne bom eh, govoril predolgo, mislim, da je poročevalec zelo dobro opisal ta sporazum. Tudi se ne bom spuščal v eh, vprašanje gospodarske vrednosti tega sporazuma. Eh, moram preči, da Eh, bo ta sporazum eh, prinesel velike koristi zaradi odprtja trgovine z Kanado. Eh, šlo bo za 20 odstotni porast trgovinske izmenjave. Tukaj pozivam člane, naj si ogledajo absolutne številke o porastu trgovine in naložb in eh, želim vas opozoriti na to, da za podjetja, ki sedaj trgujejo z Kanado, odprava tarif pomeni zelo veliko prednost. Ta podjetja bodo lahko bolje razvijala svoje dejavnosti in um, prihranila veliko stroškov. No, um, Seveda bo sporazum začel veljati šele, ko bo parlament podal svoje soglasje, čeprav se je svet že strinjal za začasnim izvajanjem tega sporazuma. Ta odločitev pa bo postala veljano še ob, šele ob tem, ko bo tudi parlament dal svoje soglasje. In še eno pojasnilo v zvezi z. tolmačenjem tega sporazuma, v zvezi z izjavami, ki so bile dane v zvezi s tem sporazumom? Eh, torej, po pogajanjih z državami, članicami in z Valonijo, eh, sicer nismo spremenili sporazuma, bomo pa določene klauzule sprožili že prej. In komisija je jasno nakazala, v kakšno smer bo, šel ta, bo šla ta revizija. Upam, da se bo tudi Kanada strinjala za to revizijo. Za Kanado smo se o tem v zadnjih nekaj mesecih dolgo pogajali. Komisija si bo še naprej eh, prizadevala za razvoj sistema sodišč za naložbe. Eh, da so omenjena tudi v izjavi, ki je bila dodana k sporazumu, ki jo je podprla tudi kanadska vlada, regionalna vlada v Valoniji, lahko potem eh, zahteva od belgijske vlade, da eh, od sodišča zahtevajo presojo skladnosti tega sporazuma z belgijsko nacionalno izjavo. No, komisija se seveda ni pogajala o ničemer, kar ne bi bilo v skladu z pogodbo o delovanju Evropske unije. No, seveda nimamo nič proti temu, da kakšna država članica uh, zaprosi sodišče za to najpreverja, ali smo to naredili v praksi. It's not the case, uh, as I think I've heard, of uh, Zato sodišče ne bo postavilo pod vprašaj same veljavnosti sporazuma, ampak bo zgolj potrdilo njegovo skladnost z našimi pogodbami. Če bi pa sodišče ugotovilo drugače, pa boste seveda parlament in svet se morali na to ustrezno odzvati. Hvala lepa. Sedaj lahko začnemo z razpravo. Prvi dobi besedo gospod Kelam. Hvala. Najprej nekaj splošnih opask. Najprej se zahvaljujem kolegu Tenoku za dobro besedilo. Zavedite se moramo, da so ta sporazuma izraz osnovnih interesov Evropske unije kot takšne. Sporazum CETA bo pomembno prispeval vsega, k krepitvi preglednih standardov svetovne trgovine za 21. stoletje. Kanada je že 20 let naš strateški zaveznik, naš zaveznik tudi v mednarodni politiki. Upam, da nam bo sporazum CETA pomagal pri tem, da se, da se ponovno osredotočimo na transatlantske odnose. Dobro je, da sporazum predvideva tudi ustanovitev stalnega sodišča za naložbe za pritožbenim mehanizmom. Vsekakor ne gre zanemarjati tudi dejstva, da bomo na podlagi CETE dobili tudi novo nov sporazum o strateškem partnerstvu med Kanado in Evropsko unijo, tako da pozdravljam mm, dejstvo, da vse štiri največje politične skupine podpirajo ta sporazum in kolegu Tenoku želim veliko uspeha pri nadaljem delu. Enijada, uh... Želi še kdo besedo? Mislim, da ne. Tako da dajem besedo spet gospodu Tenoku, ki bo povzel razpravo. Naj se odozovem na nekaj, uh, namreč ko je govoril kolega iz skupine socialistov v imenu uh, Panzerija. Če sem prav razumel tolmače, je rekel, da obžaluje dejstvo, da ne more spreminjati mojega mnenja. Mislim, da je mislil s tem, da ni mogel spreminjati sporazuma. Moje mnenje je pa vsekakor takšno, da lahko vlagate predloge sprememb. Se pravi, če vam ni všeč to, kar sem zapisal v mnenju, lahko to spremenite, ne morete pa spremeniti uh, sporazuma. Sporazum lahko rečemo samo da ali ne, Če pa, je, če pa komu ni všeč, kaj je v mojem besedilu, pa lahko na vsak način uloži kakšen predlog spremembe. Hvala lepa, preden zaključimo to točko. Naj povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb jutri 15. november ob 12. Kot je povedal poročevalec, je edini možni predlog spremembe zavrnitev sporazuma. preden začnemo z eh, naslednjo točko, eh, torej to bo glasovanje ob 17. uri in 30 minut, trenutno še ni bil dosežen kvorum, tako da upam, da bomo do tega dosegli čez 5 minut. Trenutno lahko ustvarimo samo nogometno ekipo. Gospe in gospodje, prosim, zasedite svoje mesto, da bomo lahko nadaljevali. Gospe in gospodje, nadaljujemo z našim sestankom. Mm, zdaj imamo na urniku šesto točko izvolitev četrtega podpredsednika. Kot veste, je gospod Plenkovič postal premijer v svoji državi, on je nekdani podpredsednik in zato moramo za to podpredsedniško mesto izvoliti nekoga drugega kvorum imamo, to pomeni 18 eh, poslancev Evropskega parlamenta mora biti prisotnih. Eh, tukaj nas je dovolj, tako da lahko eh, nadaljujemo z volitvami. Gospod Galer, prosi za besedo, izvolite. Hvala v imenu skupine ELS. Bi rad predlagal gospod Dubrovko Šujico za mesto podpredsednice če bo izvoljena, sprejema to nominacijo, ni pa je tukaj, ker je obtičala na Minhanskem letališču. Hvala. Lahko dodam, eh, da izpolnjuje vse pogoje za prevzem te funkcije. Želi še kdo koga nominirati? Ne. Torej, vas prosim, da poveste, kdo je za nominacijo gospe Šujce. Hvala. Odgovor je bil zelo jasen, tako da gospe Šujici čestitam, čeprav je ni tukaj, ne moram je prositi, naj se mi pridruži tukaj za govorniškim pultom, ampak eh, eh, izvoljena je bila in vse čestitke. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu, in sicer letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politike Evropske unije na tem področju za leto 2015. Gre za zelo zapleteno in dolgo glasovanje. Dolgo časa bo trajalo, tako da vas prosim za potrpežljivost. Najprej prosim gospoda Weidenholzerja, če nam želi kaj sporočiti. Ne želim besede zato, ker bomo dolgo časa glasovali. Eh, želel bi se samo eh, zahvaliti vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Hvala. Hvala. Zelo cenimo ta vaš prispevek. Pripravite svoje kartice in začeli bomo. Najprej kompromis 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 191, 191, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 207 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Torej, 207 imamo zdaj elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, amendment. Predlog spremembe 208. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi tega bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Mm, kompromis 24 je zdaj na vrsti za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 222, torej 222 za. Oprostite, pravi predsedujoči, gre za glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 223 za, proti, vzdržani, sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 231. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dvesto sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis sedemindvajset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 266, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 270 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 271 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 275 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 276 za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 278 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 286 za, proti, vzdržani. To bi rad preveril. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 286. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 295 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 296 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 297 za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 300 za, proti, vzdržani, sprejeto. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto. 302 za, proti, vzdržani, sprejeto. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 304 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 305 za, proti, vzdržani, sprejeto 306 za, proti, vzdržani, sprejeto 307 za, proti, vzdržani, sprejeto 307 306 bi radi preverili. Prav, eh, kar glasujte. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 306. Vote is open, vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 310 za, proti, vzdržani. To bi rad preveril. Nisem prepričan, prosim, če glasujete. Close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 311. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. 312. Za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 312. Konec glasovanja. Zavrnjeno je bilo, povsem jasno. Zelo malo časa imamo, tako da ni treba takih stvari preverjati. Predlog spremembe 313 je na vrsti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Elektronsko glasujemo 313. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 37. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Kompromis 38. Za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. Kompromis 38, elektronsko glasujemo. Vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 326 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 327 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za, proti, vzdržani, sprejeto. 329 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 327. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 347 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 349 za, proti, vzdržani, sprejeto. 350. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 351 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 353 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 355 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 356, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 361 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 362 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasovanje po delih. Predlog spremembe 363 je to. Najprej glasujemo v prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eno glasovanje imamo o 364, 365 in 366 gre za identične predloge sprememb. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 367 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 368 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 368 elektronsko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 369 za, proti, vzdržani, sprejeto. 370 za, proti, vzdržani, sprejeto tega tudi moramo preveriti. Elektronsko glasujemo o 370. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. predlog spremembe 385. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Smo pri kompromisu 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 43. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 406. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 407. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 408 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremenja 409, eh, glasovanje po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 44, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, mislite, da ne? Bomo preverili. Kompromis 45. Vote, vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 45. Kdo je za? Proti? vzdržani. Tega tudi moramo preveriti. Thank you, the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 422 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. sam tudi delam napake, ampak vi mi nič ne pomagate. Želite preveriti 422? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 423 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 424 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 425 za, proti, vzdržani, sprejeto. 426 za, proti, vzdržani, sprejeto. 427 za, proti, vzdržani, sprejeto. 429 za, proti, vzdržani, sprejeto. 430 za, proti, vzdržani, sprejeto. 431 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. 431. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 432, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 433 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 433, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremenja 4.3.4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 46. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremenbe 440. Eh, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 441. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 449 eh, glasovanje po delih, eh, najprej prvi del, prvi del 449, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. bomo preverili prvi del eh, predloga spremembe 449. Glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da ni potrebno preverjati kompromis, kompromis 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 50, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 51 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremenjembe 463 za, proti, vzdržani, sprejeto. 464 za, ta postane brez predmeten, oprostite. 463 je bil sprejet, 469 za proti zavrnjeno, predlog spremembe 470 za proti vzdržani sprejeto, predlog 471 za proti vzdržani bomo preverili. Meni se je zdelo, kot da bi bilo zavrnjeno. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 472 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 473 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 477 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. 477 eh, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 478. Oprostite, se oglaša gospod Tenok, nimam glasovalne kartice, glasoval pa bi za. Charles, ja, primerno bi bilo, da bi to povedal na začetku glasovanja. Tole ni bilo ravno džentlmensko. No. Oh, sorry, I only saw the 28th. Uh, yes, absolutely. It makes no difference, then, sure. So. Uh, ok, Charles, I take your vote. Dobro, Charles, bomo sprejeli tvoj glas, torej je bil ta predlog spremembe sprejet. Smo pri 478 za, proti, vzdržani, preverjamo. Kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Kako boš zdaj glasoval, Charles? Vzdržim se, pravi gospod Tenok, brez mikrofona. Torej je to zavrnjeno. Kompromis 55 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 493 za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je bilo sprejeto, ampak raje preverimo. 493 preverjamo elektronsko, glasujte. Votis. Konec glasovanja. Sprejeto. 498 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 499 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 500 za proti vzdržani zavrnjeno, 501 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili prav. 501 glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno, kot sem rekel. Predlog spremembe 502 za, proti, vzdržani. Po tistih, ki ste glasovali, bi sklepal, da je sprejeto 505, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 507 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 508 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 59 za, proti vzdržani, sprejeto, 512 za, proti vzdržani, sprejeto, 513 za, proti vzdržani, bomo preverili. Elektronsko preverjamo 513. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 514 za, proti, vzdržani, sprejeto. 515 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 519 za. 519, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, bomo preverili. 501, torej 519, 519. Konec glasovanja. Sprejeto. Charles bi glasoval proti. Torej, v tem primeru pa je predlog spremembe zavrnjen. 520. Smo pri predlogu spremembe 520. Odločitev predsedujočega je, da bomo sprejeli glas Charlesa Tenoka. 520 zdaj za, proti, vzdržani bomo preverili. 520. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 521 za, proti, vzdržani, sprejeto. 522 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno? Mislite, da ne? Prosim, dvigajte roke. To, kar sem jaz videl, je bilo zavrnjeno. Preverimo elektronsko kompromise 61. Vote is. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, next is compromise kompromis 62 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 63 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 5, 4, 8 za, proti vzdržani. Bomo elektronsko preverili. On 5, 4, 8. 548. Glasujemo. 3 je še manjkajo, konec glasovanja. Sprejeto. 549 za, proti, vzdržani, sprejeto. 550 za, proti, vzdržani, sprejeto. 500 pet pet ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis štiriinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis petinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šestinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 567 in 568, oba sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 67 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 68 za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani. Sprejeto. Predlogi sprememb 593 do 598, ki so identični za proti, vzdržani. Sprejeto. Dobro, bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. 599 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 600 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 601. Bomo elektronsko preverili 600. Vote is open začetek glasovanja, konec glasovanja. To je bilo sprejeto, se opravičujem. 601. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 602. Za, proti, zavrnjeno. 603. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 604. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 605 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 606 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 607 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Začete glasovanja. And vote is closed. Konec glasovanja. sprejeto. Šesto osem za proti vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Šesto osem. Konec glasovanja zavrnjeno. 609 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 610 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Vote is open, vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, amendment 602 za. Uh, eh, 612 za, proti vzdržani zavrnjeno. 613 za, proti vzdržani zavrnjeno. 614 za, proti vzdržani sprejeto. 615 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 616 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 617 za, proti, vzdržani, sprejeto. 620 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 69 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 6, 2, 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto šest, dva, štiri za, proti, vzdržani, elektronsko glasujemo. Šest, dva, štiri, šesto, štirindvajset. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 628 za, proti, vzdržani, sprejeto. 631 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 71 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 637 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 638 za, proti, vzdržani. Elektronsko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 bomo preverili kompromis 73. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 656 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 665 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 665. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 666 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Ne? Bomo preverili 666. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 667 za, proti, vzdržani, sprijeto. 668 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Če ne boste preveč protestirali, Kompromis 75 za proti vzdržani. Sprijeto. 675 za, proti vzdržani. Sprejeto, 676 za, proti vzdržani. Sprejeto, 677 za, proti vzdržani. Sprejeto, 687 za, proti vzdržani. Sprejeto, 687 elektronsko. Vote is konec glasovanja. Sprejeto. Next. Sedaj pa sledi 688 za proti vzdržanje sprejeto. kompromis 76 za proti, vzdržani sprejeto. 708 za proti, vzdržani zavrnjeno. 709 za proti, vzdržani sprejeto. 710 za proti, vzdržani sprejeto sprejeto, bi rekel. 711 za proti, vzdržani zavrnjeno. 714 za proti, vzdržani sprejeto. Ne? No, bomo prebedili 714. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 715 za, proti, vzdržani, sprejeto. 716 za, proti, vzdržani, sprejeto. 717 za, proti, vzdržani, sprejeto. 718 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 719 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 720 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 sprejeto. 732 za, proti vzdržani sprejeto. 733 za, proti vzdržani sprejeto. 734 za, proti vzdržani. To bomo pa preverili. 734. Uh, Konec glasovanja zavrnjeno. 735 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 736 za, proti, vzdržani, sprijeto. 737 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 78. 737 želi nekdo, da preverimo. Dobro, 737 elektronsko glasovanje. Vote is closed. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. Torej, prav, da smo ponovili. 78 za, proti, vzdržani, sprijeto. 740 za, proti vzdržani sprejeto, 741 za proti vzdržani sprejeto, 742 ne, 741 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 742 za proti vzdržani sprejeto to je ista večina, torej zavrnjeno. 743 za. Proti vzdržani sprejeto 744 za, proti vzdržani sprejeto 745 za, proti vzdržani zavrnjeno 746 za, proti vzdržani sprejeto 747 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 747. The vote is closed. Konec glasovanja. Charles Denok spet eh, odloča. Sprejeto, hvala. 748 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vidite, kako ste lahko pomembni, če pozabite glasovalno kartico. 749 za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasovanje po delih o predlogu spremembe 750, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto proti vzdržani zavrnjeno. 751 za, proti vzdržani sprejeto. 752 za, proti vzdržani sprejeto. 753 za, proti vzdržani zavrnjeno. 754 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 79 za, proti vzdržani sprejeto. 761 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 761 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. 763 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 762 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 765 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 767 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 771 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 777 za proti vzdržani zavrnjeno, 778 za proti vzdržani zavrnjeno, 779 za proti vzdržani zavrnjeno, 780 za proti vzdržani zavrnjeno, 781 za roti vzdržani zavrnjeno. 782. 781 želite preveriti. Elektronsko glasujemo o 781. Konec glasovanja. Torej, Opravičujem, če naredim napako, vi bi morali narediti isto, 782 za. Gospa pravi, da se je opravičila predsedujoči, pa ni slišal, 782 za proti vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sori. 783 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 704. 783 želite preveriti. 783 elektronsko. Disclose. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. 784 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 785 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 786 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 788 za, proti, vzdržani sprejeto, 789 za, proti, vzdržani sprejeto. To bomo preverili 789 elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. 790 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 791 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 792 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 793 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, 793 drugi del elektronsko glasovanje. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 794. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 81. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 802. Za proti vzdržani sprejeto, 803 za proti vzdržani sprejeto, 804 za proti vzdržani zavrnjeno, 805 za proti vzdržani zavrnjeno. 806, 807, 808 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 82 za, proti vzdržani sprejeto. 818 do, 18 do 822. 821 je bil omaknjen, o ostalih glasujemo za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 823 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 824 eh, 839, tam nadaljujemo 839 do 844 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. A ne, se vam ne zdi? Torej, tako z mojega vidika je bilo to zabrnjeno. 8, 5, 4, 5, 8, 4, 6, 8, 4, 7 za, proti, vzdržani vzdržani. O tem bomo glasovali elektronsko od 845 do 847. Konec glasovanja. In to je bilo zavrnjeno. Kompromis 83 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 84 za, proti vzdržani sprijeto. 854 za, proti, vzdržani, sprejeto. Os Kompromis 85 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 86, kompromis 86 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 861 za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto. 863 za proti vzdržani sprejeto, 864 za proti vzdržani sprejeto, 865 za proti vzdržani sprejeto, 866 za proti vzdržani. O tem bomo glasovali. 866. Zopen. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Predlog spremembe 47 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 52 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti. To bomo preverili. 60 elektronsko. Konec glasovanja. Zelo tesen izid. Sprašujem gospoda Tenoka, kako pa bi on glasoval. Za. Torej je to sprejeto. Ne. Um, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, to bomo preverili. 61, 61 elektronsko. Vote is closed. Ampak. Was rejected. Zavrnjeno. 62 za, proti, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7. Za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8. Za proti vzdržani. Sprejeto. 82. Za proti vzdržani. Zavrnjeno. 83 za proti vzdržani sprejeto 84 za, proti vzdržani zavrnjeno 85 za, proti vzdržani zavrnjeno 86 za, proti vzdržani sprejeto 88 za, proti vzdržani zavrnjeno 90 za, proti vzdržani. O tem pa bomo glasovali. Predlog spremembe 90. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Enaindevetdeset za, proti, vzdržanje sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprijeto, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 105 za, proti vzdržani zavrnjeno. 106 za, proti vzdržani zavrnjeno. 107 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 in 113 za, proti, vzdržani, sprijeto. 112, 113, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. 114 za, proti vzdržani sprejeto. 115 za, proti vzdržani zavrnjeno. 116 za, proti vzdržani zavrnjeno. 117 za, proti vzdržani sprejeto. 118 za, proti vzdržani zavrnjeno. 119 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del predloga spremembe 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto kompromis 14 za proti vzdržani. Sprejeto kom kompromis 15 za proti vzdržani. Sprejeto. 146 za proti vzdržani sprejeto. 147 glasujemo po delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani. To bomo elektronsko prebirili. Kompromis 16. The vote is closed. Konec glasovanja. In ta kompromisni predlog je bil sprejet. Kompromis 17 za proti vzdržani. Sprejeto. 158 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti vzdržani, sprejeto. 160 za, proti vzdržani, sprejeto. 161 za, proti vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, to bomo elektronsko preverili. Kompromis 18. The vote is closed. And konec glasovanja sprejeto. 168 za, proti vzdržani sprejeto. 169 za, proti vzdržani. Nisem prepričan, ne vem natančno, bomo elektronsko preverili 169. The vote is closed. And Konec glasovanja zavrnjeno. Now citations. Uh, Sedaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprijeto, 2 za, proti vzdržani sprijeto, 3 za, proti vzdržani sprijeto, 4 za, proti vzdržani sprijeto, 5 za, proti vzdržani sprijeto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 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, sprijeto, 14 za, proti, vzdržani, sprijeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 16 za elektronsko glasujemo. Konec glasovanja in to je bilo zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, to je bilo sprejeto. 22 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 22. Vote is Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za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 proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani sprijeto. 32 za, proti vzdržani sprijeto. 33 za, proti vzdržani sprijeto. 34 za, proti vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani sprijeto. Vzdržani, to bomo preberili. 35 glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 36. Sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti vzdržani sprejeto. Razmembe 45 za, proti vzdržani, sprejeto. Razmembe 46 za, proti vzdržani, sprejeto. No, no, objection, no objections to the block vote, no objections, so I put on the vote the... Torej, nič ne govarja glasovanju v svežnju. Glasujemo od DV3 do DV15. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Hvala. Spet glasovanje v svežnju. Ne? Torej, vsak se ne strinja, tako da bomo glasovali o vsakem posebej. DB1 za, proti. DV10, oprostite, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mnenje odbora FEM in 10. Nišče ne ogovara glasovanju v svežnju. Oziroma vsakem posebej, fin 10 za, proti, vzdržani sprejetom. FEM 13 za proti vzdržani sprejeto, FEM 27 za proti vzdržani zavrnjeno. FEM 27 glasujemo elektronsko. The vote is closed. It was adopted. Kon glasovanja sprejeto. FEM 28. Abstentions carried FAM 31 in FAM 31 za, proti vzdržani sprejeto. FAM 32 za, proti vzdržani sprejeto. FAM 38 za, proti vzdržani sprejeto. FAM 45 za, proti vzdržani sprejeto. FAM 45 za, proti vzdržani sprejeto. Za 51 za proti vzdržani sprejeto, 52 za proti vzdržani sprejeto, FEM 56 za proti vzdržani sprejeto, FEM 57 za proti vzdržani sprejeto, FEM 75 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili FEM 75. vote is vote is closed and it was na glasovanje zavrnjeno O naslednjih bi glasovali v svežnju. Glasujemo v svežnju o 1 do 91 za, proti vzdržani. Hvala. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o osnutku resolucije, kot je bila spremenjena. Lahko glasujete. Hvala glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitamo poročevalcu. And, and thank you much, very much for your cooperation. This was the first. Hvala za vaše sodelovanje. Prvič sem vodil glasovanje. Naslednja seja bo potekala 24. novembra ob 9. uri zjutraj v Štrasburu in pa 28. novembra. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Seja je prekinjena. Hvala.